I think we can start. Beide da. Ja, schönen guten Morgen zur. Dobro jutro. Nadaljujemo z našo sejo. Sklepe koordinatorjev ste prejeli z dne 29. januarja in pa uh, od včeraj, če ni nobenih oziroma če ne bo ponobenih pripomb danes do 15. ure, veljajo sklepi za sprejete. Sedaj pa prehajamo k glasovanju. Najprej bomo naredili preizkus. Glasujemo. niemand zu viel. Ist niemand zu viel. Pieper ist. So, die Abstimmung hat geklappt. Na, no, tako. Je vse delovalo. Gezina ima težave. Konec glasovanja. Vse je v redu. In nekdo nima glasovalne kartice, ampak dobro, to smo si zapisali. Sedaj pa prehajamo v glasovanju o največjih dovoljenih merah in največjih dovoljenih težah. Najprej predlog spremembe ena, kdo je za? Proti? Vzdržanje? Sprejeto. Predlog spremembe deset za? Proti? Vzdržanje? Zavrnjeno. Predlog spremembe ena, ustrezen del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe dva, ne, ta je nedopusten, zato ker smo v postopku drugega branja in predloge sprememb lahko podajale člani ali domestni člani tega odbora. Predlog spremembe tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 1. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem predlog spremembe 7. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 6. Ne, ta je bil umaknen. Predlog spremembe 8, za. Ne, najprej predlog spremembe 1, za. Proti, vzdržani, sprejeto. In predlog spremembe 8, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 je bil umaknjen, sedaj pa poimensko končno glasovanje. Glasujemo. Oprostite. Gospod predsednik, oprostite. Oprostite, pozabil sem uh, glasovalno kartico. Uh, glasoval pa sem isto kot moja kolegica, gospa Arnoti. Uh, asistent mi bo kartico prinesel. Hvala lepa. Äh, Potem prekinem glasovanje, pa ga bomo ponovili. Trije nimajo glasovalne kartice in morajo dvigniti roko. Glasujemo. Tisti trije, ki nimate glasovalne kartice, pa eh, prosim, nakažite, kako ste glasovali. Za, oziroma kako boste glasovali, za ali proti. No, samo še dva imamo brez kartice. Konec glasovanja. 41 za. Nihče se ni vzdržal. U, uh, kako je bilo to zapleteno. Herr Leitfried, herzlichen Glückwunsch. Einstimmiges Votum. Gospod Leitfried, čestitke. Soglasno glasovanje. Ste si lahko to sploh predstavljali? Prehajamo k naslednjemu glasovanju. In sicer M je to EMSA, Evropska agencija za pomorsko varnost, predlog spremembe 2. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako, sedaj pa končno glasovanje. To bo potekalo elektronsko, glasujemo. Hat jetzt die Karten? Imate sedaj vsi eh, svoje glasovalne kartice. Ja, vi ste za. Bomo to dodali. Konec glasovanja. 42 vas je glasovalo, 36 plus 1, 37 za, 6 proti, nihče se ni vzdržal. Tudi tukaj čestitke gospodu Rikeju. In sedaj prehajamo eh, k Evropski železniški eh, agenciji, eh, oziroma k Evropski agenciji za varnost letalstva. Predlog sprememba ena, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Dva, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Tri, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 4. Za, proti, vzdržanje sprejeta. 5. Za, proti, vzdržanje. To bomo preverili. Peti predlog spremembe. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 33 za, 34 za, 7 proti sprejeto. Vendar bi vas prosil, da dvigujete roke, tako da bo razvidno, kako glasujete. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 9 glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Z 17 glasovi za in 25 proti 8 za. Ne, ta je brezpredmeten. Sedaj pa kompromis, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In še končno elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 38 za, 5 proti, nihče se ni vzdržal, iskrene čestitke. Spet je bil poročevalec Dominik. Sedaj pa Evropska železniška agencija. Predlog spremembe 2, kde za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6, ustni predlog spremembe ima, spajala sender, ima kdo kaj proti. Ne, potem bomo glasovali o tem predlogu spremembe z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 3, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, je zavrnjeno. In še končno glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 za, 6 proti, nihče se ni vzdržal. sedaj pa glasovanje o cesarju, o varnosti zračne plombe, plobe, predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. In predlog spremembe dva, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In e, poimensko končno glasovanje, oziroma končno glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. 38 proti 5. Sprejeto. In sedaj smo pri splošnem proračunu Evropske unije. Predlog sprememb 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjen. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 in 13 sta identična, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. In sedaj končno elektronsko glasovanje, glasujemo. S tem je glasovanje zaključeno. 37 za in 6 proti. Iskrene čestitke gospodu Pirinskemu. Ja, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. In prisrčno pozdravljam eh, namestnico državnega sekretarja v ministrstvu eh, odgovornem za turizem, gospo Lepino. Prisrčno dobrodošli v našem odboru in dajem vam besedo, da predstavite prednostne naloge latvijskega predsedstva na področju turizma. Najlepša hvala, spoštovani predsednik odbora, gospod Kramer. Poslanci Evropskega parlamenta, dame in gospodje, v veliko čast mi je, da eh, lahko danes pregovorim v odboru za promet in turizem. Predstavila bom eh, temeljne teme na področju turizma in pa prednostne naloge latvijskega predsedstva na tem področju. Na začetku leta smo predstavili prioritete latvijskega predsedstva na vseh drugih področjih, ki spadajo v pristojnost tega odbora. Danes pa bom govorila o, o turizmu in o tem, kako razviti turistični sektor v Evropi. Turizem prispeva 5 odstotkov bruto družbenega proizvoda v e, Evropski uniji, skupaj z drugimi e, s turizmom povezanimi dejavnostmi pa prispeva kar 10 odstotkov e, BDP-ja. Zaposluje ta sektor vsaj 10 milijonov ljudi ki jih eh, zaposluje 1,8 milijona podjetij. Torej, ta sektor je ključnega pomena za gospodarsko rast. Evropska unija je eh, še zmeraj regija, ki obišče največ turistov, kar 40 odstotkov vseh mednarodnih turistov. Ampak, da bi ohranili vodilno ulogo, ne moremo uh, sedeti na lovorikah. Okrepiti moramo Evropsko unijo kot vodilno turistično destinacijo. Poleg tega pa se moramo prilagoditi najnovejšim trendom in pa izzivom v uh, sektorju turizma. Identificirali smo tri temeljne izzive za razvoj turistične industrije. Prvič, eh, okrepiti je potrebno Evropsko unijo kot turistično destinacijo številka ena. Drugič, razviti je potrebno nove turistične proizvode. In tretjič, poskrbeti je potrebno za trajnostni pravni okvir za ta sektor. Če se najprej osredotočim na prvi izziv, torej na okrepitev Evropske unije kot turistične destinacije. Rada bi poudarila, da se Evropska unija srečuje z eh, vedno eh, večjo konkurenčnostjo drugih eh, turističnih destinacij, kot recimo Kitajske. Evropska unija se dobro zaveda, da je turizem pomemben za gospodarsko rast. In zavezali smo se, da bomo ohranili status Evropske unije kot vodilne turistične destinacije na svetu te ali smet, da bomo poskrbeli za izmenjavo najboljših praks med državami članicami in izboljšali uh, prepoznavnost Evropske unije na vzhodnih trgih. Če želi biti turistična industrija Evropske unije bolj konkurenčna, jo moramo nadalje razviti in poskrbeti za boljše trženje. Smo mnenja, da ima Evropska unija uh, kakovosten uh, in pa trajnosten turistični sektor. Turistična politika bi morala pripomoči k eh, lažjemu sodelovanju med turističnimi regijami, zato smo predlagali različne medregionalne programe. Najučinkovitejši način za dosego uh, odziva na oddaljenih turističnih trgih, je, da Evropsko unijo promoviramo kot enotno turistično destinacijo, recimo v ZDA ali pa na Kitajskem. Na ta način lahko uh, eh, uspodbudimo prepoznavnost Evropske unije, hkrati pa tudi znižamo stroške. Pomembno je tudi, da zagotovimo turistične poti uh, oziroma uh, turistične programe, ki bodo zajemali uh, več evropskih držav. Hkrati je potrebno povdariti skupne turistične vrednote, pa tudi raznolikost Evropske unije. Potrebno je povdariti eh, različno gastronomijo, eh, različne krajine, eh, različno eh, zgodovino posameznih regij. Drugi izjiv razvoj eh, turističnih proizvodov. Latvijsko predsedstvo se bo še prav posebej osredotočilo na razvoj digitalne tehnologije. Digitalna pomoč je vzpostavila nove storitve eh, v turističnem sektorju. Več kot 95 odstotkov turistov uporablja digitalne informacije eh, na svojem potovanju. veliko je eh, faktorjev, ki so pri tem pomembni, eh, recimo inovacija storitev, uporaba digitalne tehnologije, pa tudi nadaljni razvoj veščin eh, zaposlenih v turističnem sektorju oziroma turističnih delavcev. To je ena izmed prioritet latvijskega predsedstva, torej In eh, na eni izmed eh, sej Sveta za konkurenčnost bomo razpravljali o digitalnem gospodarstvu. Na tej eh, seji bomo razpravljali o temah, ki so pomembne za razvoj turizma. Poleg tega pa bomo organizirali tudi digitalno skupščino junija. Udeleženci bodo razpravljali o digitalnem potencijalu Evrope in o digitalnem enotnem trgu. Priznati je potrebno, da se informacijska tehnologija hitro razvija in zaradi tega je potrebno poskrbeti za boljše ozaveščanje med podjetji, ki delajo eh, na področju turizma. Tukaj prav posebej eh, mislim na majhna in srednje velika podjetja, ki morajo biti seznanjena z prednostmi Eh, digitalnega gospodarstva. Na ta način eh, je lažje vzpostaviti čezmejna partnerstva, komunicirati z strankami in eh, izboljšati kakovost storitev. Hkrati pa je s tem hitrejša tudi izmenjava izkušenj. Turistični proizvodi morajo biti prilagojeni turistom in slediti morajo najnovejšim trendom. Razviti je potrebno bolj okolju prijazne eh, programe in pa individualne programe. Eh, turisti eh, se vedno bolj zanimajo tudi za svoj oglični odtis, zato se je potrebno osredotočiti na okolju prijazne storitve. Digitalno gospodarstvo lahko prispeva tudi k večji raznolikosti storitev izboljša lahko dostop eh, do posameznih eh, turističnih eh, mest, hkrati pa lahko na ta način zmanjšamo tudi naš vpliv na okolje in pa naš prispevek k povzročanju podnebnih sprememb. Majhna in srednja velika podjetja bodo lahko izboljšala svoje delovanje tudi z pomočjo grozdov. Latvija bo sledila pobudam eh, latvijskega predsedstva eh, oziroma italijanskega predsedstva eh, na različnih področjih turističnega sektorja. Sedaj pa k tretjemu izzivu in to je vzpostavitev trajnostnega pravnega okvira. Da bi razvili trajnostno politiko jo je potrebno povezati z eh, drugimi politikami, kot recimo z prometno politiko ali pa z eh, ohranjenim kulturne in naravne dediščine. Naprimer, v eh, Evropski uniji se je razvil turistični sektor križarjen. Pri tem pa je potrebno poskrbeti tudi za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje. Potrebujemo trajnostno in odgovorno pomorsko infrastrukturo. Pri eh, oblikovanju politike eh, za prihodnost sodelujemo z Evropsko komisijo. Določamo nove prioritete na področju turizma in razvijamo eh, novo turistično politiko. Tukaj recimo govorimo o digitalizaciji majhnih in srednje velikih eh, podjetij, ki delujejo v turističnem sektorju in pa odgovoren in trajnosten razvoj eh, turizma. Na letnem turističnem forumu bomo nadaljevali z eh, eh, razpravo na to temo, kajti to je dobra platforma za izmenjavo mnen med evropskimi inštitucijami in pa drugimi deležniki. Če se vrnem k prihodnosti, je potrebno povdariti, da mora biti pravni okvir uravnotežen, majh, prijazen majhnim in srednje velikim podjetjem in da mora okrepiti našo mednarodno konkurenčnost. Trenutno poteka eh, delo na področju priprave direktive eh, za eh, potovanja v paketih. To bo okrepilo položaj eh, turistov na tovrstnih eh, potovanjih. Naj zaključim. In povdarim, da moramo zagotoviti, da bo vsaka nova pobuda, ki zagotavlja konkurenčnost tudi prijazna majhnim in srednjim velikim podjetjem in da bo zmanjšala upravno breme. Hkrati pa moramo ukrepiti zavest držav članic na področju turizma. Zato je potrebno podariti tudi vlogo novo ustanovljene delovne skupine za področje turizma. Poudarila sem že velik pomen turizma eh, na področju razvoja gospodarstva in pri zagotavljanju rasti. Zato se moramo osredotočiti na naše prioritete. Prvič, okrepiti moramo Evropo kot turistično destinacijo številka ena, eh, pripraviti nove turistične proizvode in zagotoviti jasen pravni okvir. Spoštovani predsednik, spoštovane dame in gospodje, spoštovani poslanci, rada bi se vam zahvalila za to priložnost in vas pozvala, da obiščete Rigo 15. in 16. junija. Takrat lahko sodelujete pri letnem forumu, strategije za balsko območje in uh, tam se bomo pogovarjali uh, tudi o turizmu in se osredotočili predvsem na kulturno in naravno dediščino uh, v uh, obalnem turizmu. Najlepša hvala in sedaj sem seveda pripravljena odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala lepa za ta prispevek. Sedaj pa bomo začeli z razpravo. Vin van den Kamp. Ehm, hvala lepa, predsednik. rad bi čestital državni sekretarki za ta celovit pregled načrtov. Želim ji veliko uspeha v naslednjih štirih in pol mesecih, da bi to vse tudi uresničili v praksi. Obstaja pa en vidik, ki ga pogrešam, morda nisem dobro poslušal. Zato vprašanje vprašanje varnosti v EU. Prejšnji vikend so bile objavljene številke, kar se tiče zniževanja turističnega obiska v Parizu po napadih. Prišlo je do znatnega zmanjšanja števila turistov v Parizu. Poleg digitalizacije in okolja bi morda varnost bil pomemben vidik, morda bi morali tudi to izboljšati, sodelovati s kolegi v komisiji in v svetu. Ismail Ertuk. Ismail Ertuk. Hvala lepa. Tudi v imenu socialistov za vašo predstavitev. Res je, prometno področje je ranljiv sektor, kajti turistično področje je vezano na različna področja, kot naprimer tudi varnost, kot je dejal kolega Van de Kamp. Podoba določene države je odločilna, tudi razvoj infrastrukture določene države je pomemben za turizem. Če ni ustrezne infrastrukture, potem se ponudba ne more primerjati z najboljšimi. Zato mislim, da je potrebno trajnostno razvijati infrastrukturo. Govorili ste o trajnostnem turizmu, to je dobro, infrastrukturo je potrebno prilagoditi v takšni meri, da lahko potem zagotavljamo ustrezen razvoj turistične politike v EU. Moje vprašanje. Sodelovanje med državami članicami ste to imenovali in mislim, da imate prav. Evropa je priljubljen cilj za svetovni turizem. Vemo pa tudi, da veliko elementov izven Evropske unije, turistov izven Evropske unije bi želelo obiskati Evropsko unijo, vendar pa zaradi viz ima težave in potem Evrope ne obiščajo, ker pač morajo porabiti veliko časa za pridobitev vizumov. In zato potem, naprimer, odidejo drugam. Za kopalni turizem imamo v Evropi odlične ponudbe, vendar pa, ker imamo restriktivno vizumsko politiko, potem ljudje odletijo v Maroko, Tunizijo, kamorkoli že, tega ne smemo razumeti napak, vendar pa, kar se tiče vizumske ureditve, moramo vse skupaj bolje urediti razrahljati, da bodo turisti prihajali k nam. In zanima me, ali bo to tudi prednostna noga vašega predsedstva, tudi kar se tiče notranje politike, da bi nakazali, kako pomembna težava je to. In potem drugi element. Govorili ste, da potrebujemo nove inovativne proizvode, tako ste to imenovali, v povezavi z uporabo digitalne tehnologije kako si naj to konkretno predstavljamo? Tisti, ki imajo pametni telefon, na primer, bi naj imeli dostop do tega, kako bi naj to izgledalo. Kateri so tisti inovativni proizvodi, ki jih EU eksplicitno lahko ponudi v primerjavi z drugimi regijami globalno gledano. In potem naslednje vprašanje gre v podobno smer. Izobraževanje delavcev v turističnem sektorju. Na katerih področjih bi lahko si zagotavljali izobraževanje, nadaljno izpopolnjevanje delavcev v tem sektorju, morda učenje jezikov. Imate kakšne torej konkretne primere, kako bi lahko to panogo podprli konkretno tudi na tem področju? Zile. Um, hvala lepa, Robert Zile. Eh, hvala lepa, gospa Lepina. Hvala lepa, da ste prišli k nam in predstavili prednostne naloge latvijskega predsedstva na področju turizma. Seveda veste, da smo odgovorni za promet in turizem, večino časa pa obdelujemo prometna vprašanja, kajti to ima drugačen status EU od turistične politike. Omenili ste že kar nekaj vidikov, vendar pa sam bi se rad dotaknil prve prednostne naloge, ki ste jo omenili in sicer, da bi Evropa morala biti znamka turistične destinacije v Aziji. Azija ima velik turistični potencial, veliko turistov bi lahko prišlo iz Japonske in drugih držav. Ali vidite kakšno možnost glede institucij ali virov, ki bi lahko nadomestile trenutno oglaševanje, ločeno strani držav članic? da bi to lahko torej združili na evropski ravni. Če namreč takih virov ni, potem mislim, da tega ne bomo mogli doseči. Naprimer v Švici imajo ledeniško gondolo, ledeniško pot in to je trženo kot specifika Švice, gre za posebne poti, vlake in tako dalje. Kakšne so možnosti, da bi kaj takega imeli tudi v EU, da bi to prvo prednostno nalogo lahko izvedli? Danke sehr, jetzt Ignaz, Izaskum Bilbao. Hvala lepa, Izaskum Bilbao. Muchas gracias, presidente, muchas gracias por las explicaciones. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa državni sekretarki za njeno predstavitev podpiram prednostne naloge, ki ste jih omenili. Mislim, da je dobro, da naš odpor govori tudi o turizmu. Zato, ker smo še nedavno, v prejšnjem mandatu, menili, da morda turizem ni prav prednostna naloga. Sedaj govorimo tudi o infrastrukturi in to je dobro. Mislim, da je pomembno, da smo vodilni pri usposabljanju, pri raznolikosti in pri zagotavljanju trajnosti ter oglaševanju, razvijanju znamke kot turistične destinacije. Potrebno je razvijati tudi digitalne proizvode. Ko smo v Baski skušali promovirati digitalno ekonomijo, smo vključili tudi to. Veliko turistov imamo tudi v Baskiji v tem trenutku in to pozdravljam. Tako da mislim, da je to primer, ki bi mu lahko sledili. Seveda moramo optimalno izkoristiti vire, potrebujemo pa vodstvo in zagotoviti moramo, da bomo imeli pošteno razporeditev razvoja na področju turizma. Potrebno je uporabljati vire za spodbujanje turizma po vsej Evropski uniji. Zdaj me zanima, na katere vire ste mislili, kje bi lahko to izkoristili pri usposabljanju in razširjenju turizma na manj razvita področja v EU. Mislim, da bo prišlo do znatnega porasta turistov v EU do leta 2040. Manj ne menite, da bi morali iskati dobre primere, najboljše prakse, izkoristiti medoperabilnost in naprimer zaključiti s projektom Single Sky, tako da ne bo potem več ovir v Evropski uniji, da ne bo različnih davkov, tarif, naprimer davkov na letalske vozovnice. V naslednjih 15-20 letih ne vemo točno, koliko turistov bo prišlo, ampak jih bo veliko več in potrebno jih je enakomerno razporediti po vsej EU. Prav tako mislim, da moramo sodelovati s predstavniki v drugih panogah. In zanima me, ali svet to počne, se osredotoča na spodbujanje medoperabilnosti med vsemi sektori. Seveda mislim na promet, vendar pa to je pomembno tudi za druge panoge, da bi potem lahko razvijali promet in turizem. In mislim, da bomo zato potrebovali boljše bolj celovite predloge in boljše oglaševanje, zato da bi končali tudi digitalni trg. Hvala lepa. Kylönen. Arvoisa puheenjohtaja, olisin jatkanut vähän. Hvala lepa, predsednik. Naj nadaljujem tam, kjer je kolegica Bilbao končala. Govorimo o turizmu, o financiranju, o prometu in rada bi poprašala, kaj latvijsko predsedstvo meni, kaj bi lahko še storili, zato da bi spremenili težišče financiranja. Tako da bi prometni projekti ali financiranje prometnih sistemov zagotavljalo tudi upoštevanje turizma. Tako da bi potem financirali tudi turistične projekte torej da bi financirali projekte, ki imajo vpliv tudi na turizem v celotni EU. Karim Adeli. Hvala lepa, Katerin Madeli. Merci, monsieur le président. Uh, merci, madame la ministre. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospa državna sekretarka, omenili ste trajnostni turizem. Vendar pa, če se ogledamo trenutno stanje turizma danes, je še daleč od trajnostnega. Zdi se, da se soočamo z industrijskim turizmom. To jaz tako imenujem, ko prihaja do širjenja urbanih, širjenja urbanih področji brez nadzora, ko prihaja do cenovne konkurence, ko različne turistične agencije skušajo ponuditi najniže cene in sploh ne upoštevajo trajnostnega turizma. Se potem to odraža tudi v globalnem segrevanju. Še nekaj tedno bo vrh glede podnebnih sprememb in zanima me, kakšne cilje boste sprejeli med vašim predsedstvom, da bi zagotovili premik k trajnostnemu turizmu. To vključuje vse sestavne dele, tudi promet in potovanje. Tako da bomo upoštevali podnebne spremembe. To je prva točka. Druga točka, katera orodja boste uporabili, govorite o dediščini, naravni dediščini in podobno, vendar pa, kaj boste storili prek programa Kozme? Veste, da bi s tem naj pomagali MSP-jem, kar se tiče zagotovitev financiranja. Drugo vprašanje je torej, dostop za MSP-je na področju turizma do tega programa. Kako boste turistične storitve naredili dostopne za najmanj premožne ljudi z manjšano mobilnostjo, za invalidne osebe? In še končno vprašanje. Tu se navezujem na najboljše prakse. Mislimo, da je trajnostni turizem ena od takih najboljših praks. Kako boste torej spodbujali projekte, pa naj si bodo kolesarske poti ali karkoli že, da bi jih uskladili s cilji Evropske unije na tem področju. Peter Lundgren. Hvala lepa, Lundgren. Tak for ordet, herr ordförande. Eh, jag blev... Hvala lepa, predsednik. Nekoliko zmeden sem. Slišim namreč, da bo EU razvila turizem v Evropi kot individualni proizvod. Mislim pa, da so ravno značilnosti držav, razlike med državami tiste, ki pritegnajo ljudi. Ne razumem, kako bi EU lahko izboljšala turizem. Zanima me torej, kakšen je vaš namen, kakšen je vaš namen v tem pogledu. Boste torej prodali EU kot enoto, bomo imeli vodiče po EU, to bi lahko imeli, pa bi si potem pogledali ponudbe po državah članicah. Ne želim si harmoniziranega turizma po državah članicah prek evropske zakonodaje. Vsaka država članica mora ohraniti svojo specifiko, kar se tiče turizma. In potem še nekaj. Nekoliko zmeden sem, ko slišim gospoda Erto, kako pravi, da bi morali izboljšati dostop do viz za turiste veliko imamo terorističnih grožen, zelo veliko obrženih policistov in vojakov je pred parlamentom, naprimer. Tako da mislim, da bi morali imeti še bolj stroga vizonska pravila, ne pa manj stroga. Ne moramo kar tako pustiti ljudem, da prihajajo in odhajajo. Videli smo, kaj se dogaja. Prihaja do terorističnih napadov, če se zgodi to, da pravila niso taka stroga. Sedaj pa Kozma Zotovski. Hvala lepa. Gospa državna sekretarka, leto 2013 je število turistov, ki so prišli na Polsko, se zvišalo za 7 odstotkov. To je precej. Samo pol odstotka, 90 tisoč jih je prišlo v mojo regijo, ki je precej privlačna kulturno in tudi drugače. Poznamo stolp v Pizi, poznamo pa tudi stolp v Torunu, moje mesto, in rad bi dejal, da obstajajo regije v Evropi, ki so zelo turistično privlačne. vendar pa tega ne izkoriščamo v polni meri. Imamo predvsej viro za to, zato bi vas rad poprašal, ali imate kakšno idejo, kako bi razvili turizem v regijah, ki so turistično privlačne, pa ne pritegnajo veliko turistov. Bi morda regije morale same poskrbeti za to, ali bo predsedstvo tudi kaj postorilo na tem področju. Hvala.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 včeraj sem imel priložnost, gospod državna sekretarka, spoznati vaše kolege. In prepričan sem, da se angažirate za turizem in da ste tudi kompetentni. Istočasno pa sem nekoliko skeptičen, kar se tiče delovanja sistema. Ne gre za delovanje našega odbora, gre za institucije, predsedstva sveta kot take. Dokler odgovarjate na naša, v bistvu, tako dolgo boste odgovarjali na naša vprašanja, da se bo predsedstvo že končalo. Zato se moramo osredotočiti na nekaj najpomembnejših vprašanj, če resnično želimo poskrbeti za turizem. Zato bi rad izrazil sledeče. Prvič, veselino me je, da ste govorili o oglaševanju Evrope, o znamki Evrope kot turistične destinacije. Tukaj lahko pomagamo nacionalnim organom in tudi znotraj Evropskega parlamenta moramo to še razširiti, kajti ne razumejo vsi, da se je turizem globalno gledano spremenil. Ne gre več zgolj za posamezne regije po EU, ki si konkurirajo, sedaj gre za konkurenčnost med celinami. Če predsedujoča svetu v naslednjih šestih mesecih lahko dosežete to, da bi v vseh strukturah turizem ostal na dnevnem redu, bi bilo to dobro. Dokler je Riga vodilna in razvijate znamko Evrope in to ostaja na dnevnem redu, je to dobro. Bomo imeli več zagona. Torej, moja prošnja. Ne zamudite tega, da je potrebno vse čas izpostavljati, kako pomemben, kako pomemben je turizem za EU, tako da bomo ljudi senzibilizirali za to vprašanje. Potem druga pripomba. Sedaj se bomo verjetno osredotočali na Junkerjev svežen in tudi na razprave, kako bi lahko ta Junkerjev načrt uresničili, tako v Evropskem parlamentu, kot tudi v komisiji, pa tudi v svetu. Sam kot socialdemokrat lahko gledam na ta načrt samo z vidika, ali bo prinesel več socialne varnosti, ustvarjal delovna mesta za državljane v Evropski uniji. Gospod Juncker in njegovi kolegi pa zaenkrat se zdi še niso razumeli, da je naše področje, torej turizem, nekaj, česar ne moremo obravnavati ločeno v posameznih državah članicah. Tukaj se je potrebno skupaj potruditi in ustvarjati nova delovna mesta. Torej, na kratko, Moj predlog za predsedstvo je, da skušate na vseh sestankih ministrov, pa tudi v drugih strukturah, naprimer na svetu za zaposlovanje in drugih formacijah sveta, poskušajte torej zagotoviti to, da bo turizem ostal prednostno področje na dnevnem redu. To bo gotovo potem pomenilo veliko prednost za vse nas, za evropski turizem. Hvala lepa za vašo pozornost. Sem seveda tudi predstavnik države, ki je blizu križnim žariščem in vedno pravim, da je turizem panoga miru in zato moramo stremeti k temu, da bi omejili krize in jih rešili in bi tako spodbojali turizem. Anke, jaz Klaudija Tapadel. Hvala lepa. Klaudija Tapadel. Mulțumesc frumos, domnul mm. președinte. Uh, mulțumesc frumos. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa za prisotnost državne sekretarke danes tukaj. Zelo sem vesela, da je turizem prednostna naloga za latvijsko predsedstvo. Naj povem, mislim, da je to prednostna naloga tudi za nas tukaj v odboru. Sama sem članica tega odbora in so predsedujoča med skupine za spodbujanje razvoja evropskega turizma. Imamo 150 poslancev iz Evropskega parlamenta, članov iz vseh odborov Evropskega parlamenta, iz vseh držav EU in iz vseh političnih skupin. Mislim, da bi med tem mandatom morali turizem narediti za prednostno nalogo za vse evropske institucije. Eno prvih vprašanj, ki jih želim navesti kot članica odbora za promet, je prispevek k povdarku po potrebi, da povzdignemo evropske regije na višji nivo. Imamo zelo lepe regije. Ne govorim samo o čudovitih mestih, prestolnicah v Evropi. Veliko potencijala je tudi v regijah. Tega potencijala pa ne izkoriščamo, ker ni dovolj medoperabilnosti. In mislim, da je to ena od prednostnih nalog ki jih moramo imeti na evropski ravni in moramo najti rešitev za to vprašanje. In seveda to pomeni tudi naložbe v infrastrukturo. Še eno vprašanje, ki se mi zdi pomembno. To je nekaj, kar izhaja iz mojih izkušenj na področju turizma. Opazila sem, da v zadnjih letih turizem ni bila prednostna naloga za Evropo. Potrebujemo širši forum na tem področju. Potrebujemo Evropsko leto za spodbojanje turizma in rada bi, da bi latvijsko predsedstvo podprlo to pobudo. Kajti turizem ni samo ekonomsko področje. To je tudi gonilo za ekonomski razvoj, za razvoj MSP-jev v Evropski uniji. Prav tako mora Junkerjev načrt vključevati turizem in tudi kar nekaj otepljivih sredstev za investicije v turizem. Tega še nismo videli in skupaj z latijskim predsedstvom bi radi to temo bolj izpostavili. Seveda je jasno, da je še veliko drugih vprašanj, ki jih bi bilo potrebno omeniti. Seveda se osredotočamo sedaj na nove tipe turizma, vendar pa kulturni turizem mora tudi biti prednostna naloga za EU, kajti veliko je kulturnih, turističnih privlačnosti in destinacij, ki jih moramo spodbujati. Evropa konkurira drugim carinam in moramo pritegniti turiste. Zato mislim, da moramo imeti skupno trženje, skupno strategijo promocije turizma, morda celo skupno turistično znamko. tako turizem seveda ne bi postal enovit. To bi bila samo platforma, celovita platforma za spodbojanje turizma po Evropi in za izkoriščanje potencijalov po državah članicah. Hvala lepa, tesno bomo sodelovali z vami. Hvala lepa. Tako zaključujem seznam govornikov Meissner, Evans, Lukaševska, Monti, Golniš, Montero. Prosim da se držite dveh minut, sicer bomo predolgi. Prosim. Hvala lepa. Dve točki. Najprej, kar se tiče spodbujanja Evrope kot turistične destinacije, to je zanimiv koncept. In kot so dejali uvodoma, bi to bilo prednostno za manjše regije. Zanima me, kako bo se to konkretno izvedli in ali bomo imeli kakšen sklad financiranje na voljo, odkot bodo sredstva prišla torej. Skrbi me, da bi se manjše regije izgubile v večjih schemah trženja. In omenili ste tudi direktivo o paketnem potovanju, omenili ste MSP-je, podpora, ki je pomembna za njih, za poslovanje na turističnem področju. Predstavljam irsko jug, In tukaj imamo veliko majhnih podjetij, turističnih podjetij, ki jih skrbi, da če bodo ponudili storitve po spletu, da boste odšli v manjše obrate, turistične obrate, bed and breakfast in boste potem lahko, ne vem, igrali golf, imeli še dodatno ponudbo, vendar pa seveda tega se je potrebno zavedati, še preden se pripravi zakonodaja, torej da povezujemo različne panoge turistične panoge. Hvala lepa, sedaj pa Gizine Majsner. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospa Lepina, upam, da ste to prav izgovorila. Še prav posebno me zanima obaljni turizem. Sem predsednica skupine za obaljno področje in otoke in tukaj se ukvarjamo s prav posebno z modro rastjo, torej potencijalom za prihodnost. Omenili ste že križarjenje, to je gotovo nekaj, kar je zelo pomembna točka. Rastoč sektor, vendar pa napoveduje se tudi, da bo v prihodnje vedno več ljudi to poslovalo na obali. Zato je potrebno izkoristiti priložnost in uveljaviti koloprijazen turizem. Prihaja iz Nemčije, ker imamo Vatnmer na Severnem morju, to je zaščiteno področje, po drugi strani pa imamo tudi ekonomske aktivnosti blizu. Torej, potrebno je tukaj senzibilizirati ljudi. Moje vprašanje je, tudi vi imate seveda obalo v Latviji, koliko igra pomembno vlogo tudi obalni turizem pri vas in ali prihaja tudi do izmenjave z drugimi državami, ki imajo obale. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja je Jill Evans. Najlepša hvala. Državna sekretarka, zelo sem zadovoljna, da poudarjate majhna in srednja velika podjetja in eh, da jih je treba podpreti. Želela sem povedati nekaj o kulturni dediščini in trajnostnem turizmu. To seveda pomeni uh, Eh, trajnosten turizem, gospodarsko, ekonomsko in tako dalje. Seveda pa je treba upoštevati tudi jezike. Sama predstavljam valižansko, ki je dvojezičen, vendar pa valižanščina ni priznana, ni evropski jezik in, in tukaj gre tudi, ne gre za zaščito jezikov, ampak da postanejo del strategije, zato da bo strategija bolj učinkovita in bodo nekatere lokacije tako postale bolj privlačne. Ali ste razmišljali o situaciji manjšinskih jezikov in kako jih vključiti v strategijo? Želela sem se dotakniti tudi družbenih vidikov turizma. Dostopnost eh, je bila že omenjena in ta je seveda povezana z demografskimi spremembami in eh, torej, stopnjo privlačnosti določene lokacije za vse skupine ljudi. Eh, Veliko krat smo slišali, da je turizem pomemben za krepitev gospodarstva in odpiranje novih delovnih mest, ki pa so veliko krat sezonska, kako bomo zagotoviti dobra delovna mesta, kako bomo izboljšali priložnosti za ljudi, ki delajo v tej pan, panogi in zagotovili, da ne bodo izkoriščani. Lepša hvala, gospod predsedujači, gospa. Eh, državna sekretarka. Turizem je zame zelo pomemben, živim namreč v regiji, v majhnem kraju, kjer 80 odstotkov prebivalcev je odvisnih od turistov, od turizma. In tudi v preteklosti je bili tako. Nismo pa izkoristili svojih atrakcij, sedaj vidimo, da se turizem razvija in eh, v tem, kar ste povedali, nisem slišala nič Eh, konkretnega o kmečkem turizmu, o majhnih kmetijah, ki se lahko spremenijo v turistične kmetije. To je okoljsko zelo prijazno, zelo, nekaj zelo dejavnega in želela bi slišati, kaj menite o tem kmečkem turizmu. Potem vprašanje promocije. Strinje se s tim, s tistimi, ki pravijo, da ne moramo razviti turizma, če ne bomo imeli ustrezne promocije. Želim si, da bi imeli evropsko blagovno znamko. Na podlagi mojih izkušenj iz parlamenta pa vidim, da samo govorimo o teh, razpravljamo o teh idejah, na koncu pa lokalitet, lokacije in regije prepustimo samim sebi. Niste omenili tudi varnosti v turizmu, o tem je govoril gospod Van den Kamp. Mislim, da je to nekaj zelo pomembnega, kajti brez varnosti ne moremo govoriti o mobilnosti. Ravno tako niste omenili. turizma drugače sposobnih ljudi tudi oni morajo imeti dostop do kulturne dediščine, tukaj razmišljamo mm, o ekološkem in okoljskem turizmu. Ravno tako niste omenili generacije ljudi prek, ki so starejši od 50 let ali ki so eh, že upokojeni in postajajo vedno bolj mobilni. Tudi oni želijo obiskati in imeti dostop do stvari, ki jih niso mogli obiskati, ko so bili mlajši. Vprašanje je, ali ima predsedstvo kakšne zamisli na tem področju. Držim pesti predvsem za Evropsko leto. Hvala. Najlepša hvala seveda sem, oziroma seveda vedno postanem radoveden, ko nekdo reče v moji regiji eh, stvari izgledajo tako in potem se vedno vprašam, v kateri regiji pa je to. Mogoče bi bilo dobro, če poveste, iz katere regije prihajate. To so bješčade, bješčade v Karpatah, blisko. To so Karpati, torej Karpatske gore, blizu meje z Ukrajino imamo nacionalni park Virštadi. Sedaj pa bi rad eh, pozdravil skupino obiskovalcev, gospoda Grandesa Paskala, gospoda Jale Sender in gospe Bilbao. In sicer so to predstavniki Finibusa, eh, to je Združenje avtobusnih voznikov. Eh, prišli so na obisk, prisrčno dobrodošli eh, na današnji razpravi in tudi tema mora biti zanimiva za vas. Sedaj pa Izabel Dermonte. Intanto grazie, buongiorno e grazie a tre dobrodani, hvala gospe podsekretarki za njeno poročilo, ki je po mojem mnenju zelo zanimivo. V turizmu, to smo tudi slišali danes, za turizem torej obstaja vedno večji interes, zato ker imamo tudi eh, delovno skupino in eh, eh, medskupinsko delovanje. Slišala sem, da ste omenili digitalizacijo in majhne in srednje velika podjetja, to se mi zdi zelo dobro, želela pa sem omeniti neke vidike, o katerih je treba več govoriti. To je blagovna znamka, enotna destinacija Evropa, kajti mislim, da poleg prestolnic moramo vključiti tudi ruralna območja in gorska območja. Eh, spričo izseljevanja iz eh, periferije, mislim, da je Mm, če želimo doseči eh, rast, moramo podpirati tudi gospodarstvo na tistih območjih, ki so v preteklosti živele od drugih virov, danes pa bi lahko odigrali svojo vlogo tudi pri turizmu. Tako bi pokazali tudi evropsko identite, identiteto, kulturno, manjšinskih jezikov in tako dalje. To je produkt, ki ga moramo ponuditi um, in je naša močna točka v primerjavi z neevropskimi državami. Ravno tako uh, sezonsko delo mora biti nekaj, na kar stavimo in uh, uh zagotoviti tudi kontinuiteto dela skozi leto. Kar pa zadeva evropske sklade, treba je podpirati majhna in srednja velika podjetja z vidika digitalizacije. Obenem pa menim, da srednja in velika podjetja imajo veliko težav pri dostopu do evropskih sredstev zaradi tega, ker so medsektorski, imamo torej več virov in to zaradi e, strukture majhnih in srednja velikih podjetij e, leta težko dostopajo do teh sredstev. In zato me zanima, če bi si lahko morda predstavljali neko poenostavitev dostopa do teh sredstev. Hvala. Zajec Puno Golniš. Najlepša hvala, Bruno Golniš. Merci, Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa eh, namestnica ministra. Rad bi eh, dodal dve pripombi, ki so ju osvetlili že moji predhodniki gre za pridobitev vizoma za vstop eh, v Evropsko unijo. Eh, včasih so ti postopki zelo zapleteni in eh, to je lahko tudi ovira pri razvoju turizma. Mislim, da bi bilo dobro imeti sistem, ki zahteva dovoljenje za vstop za prebivalce določenih držav na no, vse zadnje eh, iz razlogov, ki so bili navedeni, kot, recimo, eh, kot je recimo boj proti terorizmu, pa tudi zaradi drugih razlogov, kot je recimo boj proti nezakonitemu priseljevanju. Nekateri so pripravljeni prečkati sredozemlje in pri tem eh, tvegati svoje življenje. Ampak eh, to so samo tisti primeri, ki jih najbolj upazimo. Veliko pogosteje pa nezakonito priseljevanje poteka ravno s pomočjo turizma. Nekdo vstopi v Evropsko unijo kot turist in potem od eh, tam več ne odide. In mislim, da je to problem, s katerim se bo ravno tako potrebno ukvarjati. Hvala lepa. Klaudija Montero. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra. <clears throat> Gospod predsedujoči, pozdravljam gospo podsekretarko. In preden me to vpraša predsednik, sama prihajam iz Madeire, iz torej ene izmed bolj oddaljenih regij, ki, um, pri kateri pomembno vlogo igra turizem čestitam gospe eh, podsekretarki za prednostne naloge, zelo dobro je to predstavila in strinjam se s tem, kar so povedali pred menoj kolegi. Sama pa se bom omejila na tri vprašanja, ki so bila že omenjena, ki pa so po mojem mnenju zelo pomembna. Glede specifičnosti eh, posamezne države članice je moje vprašanje naslednje. Po vašem mnenju, kako je mogoče podpreti majhne srednje velika podjetje, pa tudi mlade podjetnike, ki se ukvarjajo s to panogo. Kako jim boste pomagali, da bodo postale bolj konkurenčne na mednarodni ravni? Naslednje vprašanje. Priča smo rasti turizma, um, torej križarjen te panoge in to je tudi ključnega pomena za naš otok, za Madejero. In rast te panoge, torej križarjen, je zelo pomembno za naš otok. Kaj vi mislite o tej rasti in kako se boste s tem soočili? Potem pa še zadnje vprašanje. Slišali smo, da je pomembno govoriti o dostopnem turizmu, o dostopnosti v turizmu, katere prepreke želite odstraniti, tako da bi eh, omogočili turizem tudi za tiste ljudi, ki imajo posebne potrebe. Pomembno je razpravljati o turizmu, to je ključna panoga za ekonomijo vseh držav, zlasti pa za države na jugu Evrope. In, in to bi pomenilo nov zagon uh, držav, kot so Španija, Grčija in Portugalska. Za Portugalsko bi želel povedati, da za leto 2014 so se dohodek iz turizma, se dohodek iz turizma povečal za 12 odstotkov in to je zelo pomemben podatek. Zato mora razprava o turizmu postati še bolj potrebna in moramo imeti neko evropsko platformo o turizmu, ne samo neko delavnico, kjer razmišljamo o novih zamislih, ampak najti način, kako bi skupaj našli najboljše prakse. In zaključila bom z tem, da vam eh, želim vse dobro med vašim predsedstvom, gospa podsekretarka, in upam, da boste povdarek prenesli na evropski turizem, tako da bo postal vedno bolj konkurenčen na eh, mednarodni ravni. Hvala. Ja, najlepša hvala, to so bila naša vprašanja. Sedaj pa že eh, z veseljem čakamo na vaše odgovore. Prosim, da se omejite na približno 10 minut, kajti imamo eh, zelo eh, malo časa, ampak kot vidite, naš odbor zelo eh, zanima turizem in eh, z veseljem čakamo na vaše odgovore. Eh, Medina, še dve leto. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik. Skušala bom odgovoriti na vsa vprašanja. Najprej bom začela z vidiki varnosti. Gospod Vandenkamp in tudi drugi poslanci so se dotaknili teh vprašanj, vprašanja varnosti. Želela bi povdariti, da Evropska unija mora imeti varen turizem in tveganja povezana z tveganjem je treba čim bolj zmanjšati. Treba je podpreti sodelovanje tako znotraj kot zunaj EU. organi ob meji, organi pregona in drugi organi bi morali sodelovati in osredotočiti svoje napore na probleme, ki zadevajo vrzeli v varnostni situaciji. Pri vsakem dogodku so potrebni preventivni ukrepi in vsi sektori, ki so pomembni za turizem bi bilo treba vključiti, to je migracije, eh, odločevalce, socialna politika in tudi druge deležnike. Če govorimo o dogodkih v Parizu in dejanja predsedstva glede tega, meni predsedstvo, da je to resna grožnja turizmu. Turizem ni nova panoga. Evropska unija ima kar nekaj proti terorističnih strategij in instrumentov, moramo pa razmišljati, kako bi te mehanizme bolj dejavno uporabili. In kot sem vam povedala, je delo treba Eh, opraviti na dveh ravneh znotraj Evropske unije in z zunanjimi partnerji Evropske unije. Obenim bi želela povdariti, da svet 12. februarja je svet sprejel konkretne ukrepe o nadaljnih korakih, ki jih je treba izvajati v boju proti terorizmu. Želela bi tudi povdariti, da mi kot predsedstvo bomo storili vse, kar je v naši moči, zato da bi vključili tudi protiteroristično vprašanje v našo agendo in na agendo Evropske unije in uh, sveta za varnostne zadeve. Kar pa zadeva vizume in liberalizacijo vizumske politike, predsedstvo, se bo predsedstvo osredotočilo na dva vidika. Na vizumski kodeks in na zahteve, potvalne zahteve. Cilj vizumskega kodeksa je olajšanje potovanj za turizme in olajšati tudi pravni okvir, hkrati pa ohraniti varnost na zunanjih mejah in poskušati tudi olajšati delo šengenskemu območju. Predsedstvo bo vedno skušalo doseči kar največje napredek in pridobiti mandat za začetek pogajanj z parlamentom o vizumskem kodeksu. Druga naloga, na kateri delamo, so vizumi za potnike cilj je, da bi rešili ta pravni vakum v eh, šengenski uredbi, zlasti na področju kratkotrajnih dovoljenj. Želimo oblikovati nov, nov, eh, novo, nov tip vize, to bi bila um, potovalna viza, ki se uh, izda za tiste potnike, katerih eh, bivanje v, v posamezni, dolač, do, eh, posamezni državi članici ne presega 90 dni. In kar zadeva te pravne akte, bo latvijsko predsedstvo skušalo doseči kar največji napredek in torej delali bomo na tem predlogu komisije. Obstajajo tudi pomisleki glede skupne blagovne znamke Evropske unije, pa regij, pa posameznih držav, držav, posamezne države, eh, članice skrbi, katera, kaj je bolj pomembno pri vsakem dogodku. So turistični tokovi zelo pomembni in skupna evropska razsežnost turizma je ravno tako pomembna. Pomagati pokazati zunanjim trgom, pa moramo pokazati, da smo enotni, da ne tekmujemo med sabo in da, da ne porabljamo sredstev za konkurenco eni proti drugemu. Naše, eh, torej, promocija mora biti pri promoviranju Evropske unije kot ene destinacije. Uh, Turisti pa morajo imeti dovolj informacij, kako prehajati iz ene destinacije v druge, iz ene regije v druge, tako da bodo spoznali kar največ turističnih produkcij. Treba je povdariti vse tiste dejanja, ki so bila že zaključena. Evropska komisija je predlagala oglaševalne Eh, kampanjo, ki se imenuje Evropa, ko ste pripravljeni. Tukaj gre za dva, dve minutni video, ki odlično uh, prikazuje najlepše regije v Evropski uniji in to je dober primer, kako lahko počnemo stvari. Seveda lahko iščemo druge rešitve, pomembno pa je, da imamo, da govorimo z enim glasom pri, pri, pri tem, ko skušamo pritegniti turiste v naše regije. Lahko tudi še naprej. Um, razmišljamo o tem, kako bodo ti turistični tokovi porazdeljeni po Evropski uniji, tako da bomo turistom lahko pokazali različnost Evrope, različnost uh, kuhinje v Evropi in drugih karakteristik, recimo manjšinskih jezikih. Ko delamo na vseh teh vprašanjih, In čas, ki ga komisija nameni turizmu, je tisti, ki ga posveča oglaševanju Evrope v oddaljenih trgih, ravno tako izvaja ankete, tržne ankete in zbira podatke o inovativnih produktih in izmenjuje izkušnje. Nameravamo organizirati konferenco Evropske delovne skupine za turizem in sicer 22. aprila bo potekala in tam bomo razmišljali o tem, kako bi Evropska unija postala bolj konkurenčna, soočili pa se bomo tudi z izzivi, ki nam jih postavljajo zunani akteriji. Potem so mi bila zastavljena tudi vprašanja o številnih drugih vidikih turizma, kot naprimer, ali bi Evropska unija morala imeti eno skupno turistično politiko. Mislim, da moramo prag pragmatično gledati na naše vire in oceniti, kje so naše najboljše točke, najbolj močne točke. Tukaj bi želela povdariti recimo sodelovanje med baltskimi državami, kjer smo prišli do zaključka, da je bolj učinkovito, če delamo skupaj, če smo zastopani skupaj na različnih eh, dogodkih, da skupaj skušamo pritegniti turizme in da skupaj delamo z mediji, s turističnimi podjetji. Kar pa zadeva infrastrukturo in prometna vprašanja ter križarjenja, eh, industrijo križarjenj, podpiramo delo, ki ga je opravilo italijansko predsedstvo, skušalo je promovirati sodelovanje med različnimi sektorji v turizmu. Pomembno je, da bi dosegli stanje, ko je turizem vključen v druge panoge, kot je recimo promet, logistika, okolje, kultura vsi ti vidiki bi morali nekako biti usklajeni in sodelovati med seboj. Pomembno je tudi izboljšati um, infrastrukturo v povezavi z uh, kulturo in naravno dediščino. To ohranja turistične tokove, ohranja raznolikost in zmanjšuje antropogene pritiske, ki jih povzroča turizem. Tukaj bi se želela navezati na primer, ki ga je omenil tudi gospod Kramer in sicer kolesarska steza skozi kipelje, skozi različne države in prečka železno, bivšo železno zaveso, To se mi zdi odličen projekt. Na tej poti so turisti okolju prijazni in to tudi prispeva k izboljšavi njihovega zdravja. V Latviji ta pot pelje skozi Eh, ob morju in sicer mm, več kot 500 km ob morju. Tukaj turisti lahko vidijo zgodovinske um, spomenike. In to je projekt, ki ga je treba pohvaliti in nadaljne razvijati. Tukaj je treba vključiti tudi tiste, kraje, ki so bolj oddaljeni od bolj znanih turističnih poti. Potem so bila mm, zastavljena tudi vprašanje glede financiranja in načina, kako bomo podprli razne vidike turizme. Turizma. Seveda tukaj moramo omeniti program Kozmo, pa tudi strukturne sklade, s pomočjo katerih lahko podpiramo sodelovanje med državami članici in podpiramo projekte. Treba pa je upoštevati tudi nacionalna sredstva, ki so ravno tako potrebna za. Um, torej jih je treba uh, uskladiti s sredstvi Evropske unije. Potem pa še zakonodajni vidik in zmanjšanje upravnih bremen. Posem se skrinjam, med našim predsedstvom bomo ocenili vsa zakonodajna, mm, zakonodajne predloge, ki že potekajo, tako da bodo prijazni do majhnih in srednjo velikih podjetij in ne bodo ustvarjali dodatnih upravnih bremen za ta podjetja. Tu govorimo o mm, politiki obzorja oziroma do horizontalnih stvari in do torej, horizontalne zakonodaje. Potem pa še digitalna, digitalna ekonomija, to je ena izmed prednostnih nalog za latvijsko predsedstvo in za nas je pomembno, da, pravne, da vse pravne akte um, pregledamo tudi z digitalnega vidika in z vidika njiho, njihove digitalne dostopnosti. Mislim, da sem odgovorila na večino vprašanj. In ker nas čas preganja, mislim, da ne bom mogla uh, se dotakniti vseh možnih vidikov. Um, hvala za vašo pozornost. Zelo veliko veselje mi je bilo, da sem bila lahko danes tukaj z vami in sodelovala pri tej izmenjavi mnen. Hvala. Ja, dank. Wir... Najlepša hvala. Tudi nas je zelo veselilo, da ste prišli k nam, eh, da ste Eh, naredili to predstavitev. Eh, turizem ima različno, veliko različnih vidikov in seveda vam in latvijskemu predsedstvu želimo vse najboljše eh, tekom tega predsedovanja. Prvič Latvija predseduje in veselimo se že dobrih rezultatov. Najlepša hvala. So, wir kämen dann zum nächsten Tag. No, tako. Prehajamo k naslednji točki dnevnega reda in eh, pozdravljam gospoda eh, Broningsa iz eh, Evropske okoljske agencije. So, ich glaube, dann können wir anfangen. Ich begrüße recht herzlich. Tako mislim, da lahko začnemo. Pozdravljam gospoda Brojniksa. In sicer eh, bomo spregovorili o sredotočenju na okoljske obremenitve, ki jih povzroča prevoz na dolge razdalje. Lahko eh, rečemo, eh, da gre tukaj eh, za prevoz eh, na dolge eh, razdalje v različnih državah članicah in ta prevoz skušamo prenesti na železnico. Tako, gospod Brojniks, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste me povabili, da predstavim naše delo na področju prevoza na dolge razdalje. No, začel bom, samo trenutek. Ja, takole. Evropska agencija za okolje eh, se že zelo dolgo ukvarja z vplivom prometa na okolje. Od leta 2000 naprej že pripravljamo letne poročilo na temo eh, vpliva prometa na okolje. Letos bomo torej praznovali 15. obletnico eh, priprave teh poročil. V tem poročilu smo ocenili vpliv prometa, na okolje in sicer eh, smo si ogledali vpliv na okoljske cilje, ki so bili definirani v Beli knjigi leta 2011. Če si ogledamo dolgoročni cilj eh, za prometni sektor eh, na področju toplogrednih plinov, potem vemo, da je naš cilj, da bi znižali emisije do leta 2050 za 60 odstotkov primerjavi z letom 1990. In kakšna je trenutna situacija? Danes prometni sektor predstavlja približno 25 odstotkov, natančneje 24,3 odstotka izpustov toplogrednih plinov, glede na naše zadnje podatke. In če primerjate promet z drugimi sektorji, potem lahko vidite, da je primerjava precej težavna. To je namreč edini sektor eh, od leta 1990, kjer so se izpusti povečali. 20 odstotkov so izpusti višji kot leta 1990. Medtem pa se je eh, oglično intenzivna eh, industrija v Evropski uniji omejila in sicer za 20 odstotkov. Veliko je razlogov za to. Od eh, gospodarske krize je prišlo do nižjega popraševanja po eh, prevozu, vsaj v nekaterih delih Evropske unije. Poleg tega pa je prišlo do določenih posegov, kot eh, recimo. Eh, politika na področju učinkovitosti goril, eh, hkrati pa se spreminja tudi način obnašanja predvsem mladih v urbanih področjih. Če si potem ogledamo druge cilje v Evropi na področju prometa, ki so vezani na, teh, eh, na to 60-odstotno znižanje izpustov toplogrednih plinov, potem lahko vidimo, da naj bi do leta 2050 eh, znižali izpuste toplogrednih plinov eh, mednarodnih tankarjev za 40 odstotkov. 10 odstotkov eh, goril pa naj bi prišlo iz obnovljivih verov energije. Do leta 2020 uh, eh, imamo tudi cilj, da naj bi znišali izpuste uh, CO2 uh, v vozilih. Ko govorimo o eh, prometu, se moramo zavedati, eh, da je to področje sestavljeno iz različnih manjših sektorjev. Tukaj gre tako za prevoz potnikov, kakor tudi za prevoz tavora. Uh, V Evropi 42 odstotkov prometnega sektorja predstavlja prevoz tovora in 58 odstotkov prevoz potnikov. Če si ogledate natančnejše številke, potem lahko vidite, da 25 odstotkov prometa poteka na mestnih področjih. In kot kažejo študije, imamo tukaj velik manevrski prostor. in uh, v različnih mestih lahko sprejemamo različne ukrepe, ki uh, bi lahko vplivali na to situacijo. Ko govorimo o energetski učinkovitosti na področju prometa, se moramo zavedati, da je zgodbo o uspehu predstavlja eh, zakonodaja na področju izpustov eh, CO2 -ja v eh, novih avtomobilih. do leta 2015 eh, smo si zastavili cilj, da bi izpusti znašali 130 gramov CO2 -ja na kilometr, do leta 2020 eh, pa cilj znaša 95 gramov CO2 -ja na kilometr. Torej od leta 2012 eh, do 2013 je prišlo do znižanja za 4,3 odstotka. Seveda poizkusi potekajo v laboratorijih in pojavijo se določene težave v Eh, prenosu te e, situacije e, na ceste. Seveda želimo povdariti tudi, da obstajajo velike razlike med večjo učinkovitostjo in pa dejanskim znižanjem izpustov. Rekel bi, da je bila Evropska unija zelo učinkovita pri izboljšanju učinkovitosti eh, sistemov notranjega izgorevanja. Hkrati pa se moramo zavedeti, da imamo na cestah več avtomobilov, ki prevozijo več kilometrov in to je posledica gospodarskega modela rasti v Evropski uniji. Zaradi tega se uporablja tudi več verov na področju prometa. In uh, vidimo lahko, da smo, na sicer, da smo sicer na področju učinkovitosti uspešni, ampak potrebno se je ogledati tudi uh, celotno rast sektorja. Dodaten dokaz za uspeh eh, politike je določitev strožjih pragov emisij. Zaradi tega so se eh, znižali izpusti eh, spojin, ki povzročajo onesnaževanje zraka. In uh, sicer uh, gre tukaj za izpuste SOX in NOX. Edina izjema predstavlja letalski sektor in sicer zaradi nenadnega povečanja povpraševanja. Vpliv na okolje strani prometnega sektorja, kar zadeva onesnaževalce zraka, pa se je zmanjšal. Ko urejamo prometni sektor, je potrebno razlikovati tudi med prevozom potnikov in prevozom tovora, kaj ti, eh, ti dve področji imata različen vpliv eh, na okolje in na onesnaževanje okolja. Ne bom govoril o podrobnostih, ampak kar zadeva SOX, eh, vemo, da prevoz tovora eh, predstavlja 90 odstotkov eh, izpustov. Pri CO2 je situacija ravno obratna. Največji odstotek prispeva prevoz potnikov. Kljub znižanju Eh, delcev eh, in pa eh, drugih onesnaževalcev v okolju, še zmeraj trije od desetih prebivalcev v Evropski uniji živijo na področju, kjer so dnevne meje Evropske unije presežene. In če si ogledamo določila Svetovne zdravstvene organizacije vidimo, da kar devet od desetih prebivalcev živi na področjih, eh, kjer so zgornje meje presežene. V prihodnosti se bomo osredotočili predvsem na eh, vozila, eh, na alternativni pogon tukaj govorim o biogorivih, o e, električnih avtomobilih in tako naprej. Trenutno e, to vrstna vozila predstavljajo le 5 odstotkov vseh novih vozil. Ampak, če si ogledamo celotno Evropo in vključimo tudi Norveško, potem e, predstavljajo ta nova vozila že kar 10 odstotkov. Torej, tukaj gre za zavestno politično odločitev. Politične odločitve lahko vplivajo na eh, ta trg. Prišlo je tudi do velikega upada uporabe eh, vozil eh, na zemeljski plin in tudi to je vpliv politike. Ponovno naj povdarim, da, je, da so politične odločitve zelo pomembne, pri sprejemanju odločitev v prometnem sektorju. Če si ogledamo prevoz na dolge razdalje, ki predstavlja približno 75 odstotkov eh, na področju prevoza tovora, potem se moramo osredotočiti predvsem na eh, pomorski in pa letalski sektor. Eh, ta dva sektorja predstavljata 20 odstotkov vseh izpustov NOx in če si ogledamo, napovedi, recimo za mednarodno letalsko industrijo do leta 2050, lahko vidimo, da se bodo ti izpusti kar potrojili. Eh, sicer bo. Sicer eh, imamo zastavljen cilj, da naj bi izpuste toplogrednih plinov znižali za 60 odstotkov do leta 2050, ampak ko vidimo te napovedi, vidimo, da obstaja kar precejšen razkorak. No, če si ogledamo doseganje ciljev. Uh, leta 2015 za 2017 naj bi z novo direktivo uh, določili znižanje izpustov uh, novih avtomobilov in mislim, da bomo ta cilj dosegli do leta 2020-2030. Naj bi dosegli 10 odstotni delež obnovljivih verov, um, potem naj bi znižali toplogredne pline za 20 odstotkov. Uh, izpuste CO2-ja novih avtomobilih naj bi še znižali in tudi mislim, da bomo te cilje dosegli. Ampak kaj, dva, kaj pa leto 2050 in 60 odstotno znižanje toplogrednih plinov? Če želimo to doseči, potem eh, bomo morali storiti eh, več. Ne gre zgolj za izboljšanje učinkovitosti. Če si uh, ogledate porabo goriva v avtomobilu, lahko vidite, da smo postali precej učinkovitejši. Uh, Ehm, če si ogledamo nove tehnologije, potem veste, da razvijamo nove avtomobile in tukaj lahko vidite avtomobil znamke Tesla. Ehm, to je prihodnost eh, električne vožnje. Tukaj gre za tehnološki prodor, ampak če bi vsi vozili ta avtomobil znamke eh, Tesla, eh, v istem trenutku potem uh, bi uh, eh, Rudele Lua še zmeraj izgledala takole v Bruslju in to uh, cesto najbrž vsi dobro poznate. Torej, če želimo doseči dolgoročne cilje, potem uh, potrebujemo natančnejša prehodna določila. Potrebujemo vključitev uh, urbanega načrtovanja, uh, potrebujemo vključitev drugih dimenzij, eh, zastaviti si moramo vprašanje, kakšen tip avtomobila potrebujemo v določenem uh, mestu, uh, kdaj želimo uh, avtomobile na cesti in kdaj ne in tako naprej. Torej, če tudi je tehnologija izjemno pomembna, lahko dosežemo dekarbonizacijo le, če se bomo osredotočili eh, na bolj obsežno strategijo, ne zgolj na izboljšanje učinkovitosti. Zaključil bom z dvema prosojnicama. Prva prosojnica kaže projekt, ki smo ga predstavili oziroma poročilo, ki smo ga predstavili in sicer gre eh, za prilagajanje spremembam v Evropi, promet, eh, je seveda ključnega pomena za Evropo, uh, tako v gospodarskem pogledu, kakor uh, tudi za vsakdanje življenje. Menimo, da je to sektor, ki je precej občutljiv na spremembe. Torej, ko razmišljamo o dolgoročni viziji za prometni sektor, razmišljamo tudi o napovedih eh, za posamezne dele Evrope, kjer eh, naj bi bil vpliv zaradi zvišanja izpustov eh, največji. In tu je naslednja prosovnica. Prihodnji teden bomo predstavili poročilo, ki ga predstavimo vsakih pet let gre za vpliv eh, na evropsko okolje, ki vključuje vse naše informacije. Mm, seveda bo ta predstavitev potekala tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Ehm, jo Leinen, Inacio Faria in Benedek Javor so eh, organizirali ta dogodek. To bo naš poskus, da vam predstavimo naš pogled na evropsko okolje in seveda vas prisrčno vabim, da sodelujete pri tej predstavitvi. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod Brojnings, prisrčno se zahvaljujem za to um, poročilo. Imamo tudi brošuro, kjer si lahko uh, preberemo natančne podatke. Uh, pravilno ste povedali, kako zelo pomemben je prometni sektor. In uh, seveda podnebnih sprememb ne bomo zaustavili z uh, zgolj nekaterimi spremembami na prometnem področju in posem pravilno ste dejali, da električni avtomobili ne bodo spremenili sveta. Seveda so pomembne tehnične spremembe, ampak krati eh, je pomembno spremeniti tudi način obnašanja zaščitimo lahko tako mobilnost, kakor tudi okolje. To je zagotovo mogoče. Sedaj pa pričenjamo z razpravo. Phil van den Kamp. Prvi. Presenetljivo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa za eh, to izjemno dobro predstavitev. zelo dobro se zavedam, da nas čaka še veliko dela na področju prometa, ampak nisem vedel, da je situacija tako zaskrbljujoča. Vidim več priložnosti kot pa grožen. In mislim, da moramo na ta način razmišljati. Sam eh, se rad vozim z motorjem in mogoče sploh nimam pravice, da bi se tukaj oglasil zaradi tega, ker eh, z motorji precej onesnažujemo okolje. Ampak pri reviziji bele knjige bi se rad osredotočil predvsem na mobilnost v mestih. Mestni promet je potrebno temeljito spremeniti. Cela vrsta predlogov sprememb eh, obstaja. Eh, in te predloge sprememb je predlagala Unija za promet v Evropi in če si ogledamo, koliko prebivalcev živi v onesnaženih mestih, eh, potem lahko vidimo, da so številke grozljive. Ne vem, kdo je glavni krivec. Eh, vlakov sploh niste omenili v vaši predstavitvi. Uh, tovornjaki naj eh, bi upoštevali direktivo Euro 5 in Euro 6. Eh, in eh, potem nam ostane ta še letalski promet in pa notranje plovne poti. Zanimajo me dejstva. Kdo je največji krivec za onesnaževanje? In gospod predsednik, še osebna pripomba. Mestni svet Pariza je prepovedal uporabo vseh vozil, ki so stara več kot 20 let. In veliko ljubiteljev starih avtomobilov je zaradi tega precej razburjenih. Menijo, da so žrtve statistik. Ali bi nam lahko torej povedali tudi kaj več o starih avtomobilih v mestih? Mogoče je to malenkost, ampak eh, za lasnike teh avtomobilov je to precej občutljivo vprašanje. Eh, hvala lepa, da ste prišli sem. Vem, da je to bolj tema odbora za okolje, ampak mislim, da smo mi tej temi precej bližje. Ja, seveda bomo govorili tudi o mestnem prometu, ampak danes je naša tema promet na dolge razdalje. Gospod Ertok, hvala lepa, gospod Brojnik, tudi v imenu socialistov in demokratov za vašo predstavitev. Res je, ja, številke eh, so eh, precej visoke, eh, sicer ne predstavljajo nobene novosti, ampak zelo dobro ste jih predstavili. Zelo malo nas je v tej dvorani, ki smo imeli možnost, eh, da poskusimo eh, oziroma da se odpravimo na poskusno vožnjo z avtomobilom znamke Tesla in moram priznati, da je bila to zelo zanimiva izkušnja. Govorili ste o dolgoročni perspektivi, ki jo potrebujemo na področju mobilnosti in z tem se popolnoma strinjam. To je tudi tisto, kar nam v Evropski uniji zaenkrat še manjka kljub temu pa bi se rad eh, še enkrat obrnil tudi na države članice, kajti države članice so hkrati del problema in del rešitve. Govorili ste o novi registraciji vozil, ni cela pet odstotka naj bi znašal delež eh, novih vozil na alternativni pogon. Eh, Sam sem bil poročevalec za to področje in lahko vam povem, da je bilo izjemno težko v zadnjem eh, triologu eh, zagovarjati predlog komisije, ki je bil zelo dober. Težko je bilo sploh najti eh, rešitev z državami članicami. Vse, vse zavezojoče cilje so avtomatično zavrnile. Na koncu smo sicer dosegli kompromis, eh, ki sicer eh, omogoča določena prehodna obdobja in temeli na prostovoljnem pristopu. Zakaj to poudarjam? Zato, ker ste omenili eh, različne odstotke, odstotke emisij eh, eh žveplovih oksidov in nitratov. In mene zanima to, kar sem že večkrat poudaril. Ali imamo kakšen obsežen načrt za mobilnost v Evropi? Po mojem si moramo ogledati vse vrste prevoza in eh, poskrbeti moramo za pregled eh, nad različnimi emisijami. Eh, nad stroški in tako naprej. To vedno znova poudarjam, ne glede na to, eh, z kom se eh, pogovarjamo. Gre za vprašanje, eh, katere vrste prevoza so zapostavljene. To še manjka in zato mislim, da potrebujemo pregled. vedeti moramo, kakšna je situacija v Evropski uniji in le na ta način bomo lahko sprejeli ustrezno zakonodajo. V beli knjigi se je to do določene mere sicer zgodilo in mislim, da je potrebno to belo knjigo seveda tudi podpreti. Kot parlament smo jasno povedali, uh, v katera področja želimo vlagati, predvsem v alternativne vire energije, v prenos eh, na, prometa na eh, železniške tire in tako naprej. Vendar pa obstaja tudi razlog za zaskrbljenost, eh, namreč vsi ukrepi niso usmerjeni proti skupnemu cilju. Torej, potrebno je poskrbeti za povezavo med različnimi vrstami prevoza in eh, krati potrebujemo tudi podjetja, ki delujejo na tem področju. Potrebujemo novo tehnologijo, pa naj bodo to električni avtomobili ali pa druge vzpodbude, kot recimo um, zmanjšana uporaba avtomobilov ali pa eh, skupna uporaba avtomobilov. Vendar pa je težko eh, sprejemati eh, skupne strategije, če države članice na občinski in lokalni ravni ne storijo tega, kar bi morale. In še zadnja točka govorili ste o prometu uh, v eh, posameznih obdobjih, uh, povsem se strinjam z vami. Če bi uh, govorili o mestnem prometu, bi bila to najpomembnejša tema, ampak sedaj govorimo predvsem o prevozu na dolge razdalje. Veliko izpustov nastaja ravno na mestnih območjih in zaradi tega bomo morali razmisliti o. Uh, možnosti obdavčitve eh, oziroma o možnosti uvedbe določenih pristojbin tudi na tem področju. Vsekakor pa je potreben preobrat eh, na tem področju. Hvala lepa, Gezine Meissner. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi poročevalcu. Nekaj bi še rada dodala k temu, kar je bilo že povedano. Ne želimo vsega skupaj ponavljati seveda je potrebno obvladovati eh, prometni sektor, ki se povečuje in tudi v prihodnosti ga eh, najbrž ne bomo zmanjšali. Pomembno je, da obvladujemo izpuste in da eh, si ogledamo možnosti za izboljšave na posameznih področjih. Vem, da si tega ne želimo, ampak na cestah bo vedno več prometa zaradi tega, ker vsega pač ne moremo prenesti na eh, železnico in eh, na vodne plovne poti. Potrebujemo tudi eh, pametne sisteme in sicer ne le v mestih, ampak tudi na avtocestah v severni Nemčiji imamo um, avtocesto A2, ki obstaja dober uh, primer za uh, ta uh, pametni sistem prometa. Gospod Ertok je uh, spregovoril uh, tudi o temi čiste energije. Jaz sem bila za to področje poročevalka v uh, Senci. Uh, Eh, dogovor, ki smo ga dosegli z državami članicami, je eh, premalo ambiciozen. Mobilnost, eh, to ste tudi izpostavili in seveda se moramo z tem ukvarjati. Pred kratkim sem bila priča pozitivnemu primeru in o tem rada govorim in sicer na eh, postaji v Hanovru ponujajo za ston eh, energijo za vse tiste, ki uporabljajo električne avtomobile in ta uh, energija uh, je proizvedena s pomočjo uh, sončne uh, energije. Uh, In eh, to bi eh, lahko pravzaprav uvedli v vseh mestih, lahko bi poskrbeli za uh, sončne panele in na ta način proizvajali energijo. In v mestih bo seveda potrebno poskrbeti za rešitve. V Bruslu imamo že veliko e-koles, v teh je najbrž eh, prihodnost eh, mestnega prometa. Tudi v Mehiki, v Mexico City eh, imajo ta kolesa. In še zadnja točka glede zračnega prometa. Zračni promet povzroča ravno tako veliko izpustov. Če bi imeli enotno evropsko nebo, bi že veliko dosegli. Eh, namreč, eh, ker tega enotnega evropskega neba nimamo, eh, so zračne poti veliko bolj zapletene in tudi daljše in na ta način seveda povzročamo tudi več izpustov. Krati pa je potrebno znižati tudi obremenitev v, obliko, v obliki hrupa. Med kulem in uh, tiste zadaj bi prosil, da nekoliko tiše še petate. Suri modos, mi tam je kako. Hvala lepa. Največja sprememba, ki jo potrebujemo v celotni Evropi, se dogaja v glavah ljudi. Med ušesi. In to je tista najtežja sprememba. Potrebujemo čezmejno sodelovanje med vsemi sektorji. Sama pravim, da čezmejno sodelovanje v Evropi ne deluje dovolj, tudi ne v Evropskem parlamentu med akteri, ki se ukvarjajo s prometom in energijo. Ne vemo, kaj počno drugi in to povzroča težave. Potrebovali bi predvsem velike pilotne projekte povsod po Evropi. To bi potem imelo pravka z inovacijami na področju prometa, z vozno tehnologijo in bi imeli pravka tudi s tem, kaj se dogaja starejšimi, starimi, rabljenimi vozili kako bi lahko naprimer uveljavili tudi retrofitting, kako bi lahko obnovili te avtomobile in jih uskladili z novimi zahtevami. Tudi tukaj bi lahko subvencijami veliko postorili. Imamo sredstva, ki pa jih v tem trenutku ne uporabljamo dovolj dobro. Prav tako bi lahko obnovili stare naprave. To je tudi dobra okoljska politika. Ni potrebno vsega zavreči, da se tudi kaj obnoviti. Podnebna politika je tudi nekaj, kar povzroča zaskrbljenost. Enotni letalski prostor tudi trpi zaradi tega, da nimamo skupnih rešitev. Potrebujemo usklajevanje in potrebujemo tudi skupne rešitve za ta vprašanja na zelo težkem področju, cenovna politika na prometnem področju. Seveda, to zanima ljudi, ugodne cene in rastoče emisije v prometu so nekaj, kar povzroča razkrbenost po vsem svetu. Zato bi morali ravnati modro. V Evropi bi morali skupaj razmisliti o tem. Sama sem mnenja, da če želi Evropa ostati vodilna in najti rešitve za zmanjševanje emisij v prometu, nekaj tudi storiti na tem področju. Katere ukrepe potrebujemo, da bi spremenili mobilnost ljudi, Če bi nam vse to uspelo, potem bi to lahko bil tudi izvozni proizvod iz Evrope. Te težave imajo na kitajskem, v ZDA, v vseh hitro raztočih državah. In če bo Evropa vodilna, bi lahko to prodajali na globalni ravni. To pa seveda zahteva veliko spremembo v glavah ljudi. Tudi to moramo upoštevati v našem odboru. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Karima Deli. Najlepša hvala, gospode direktor, za vašo predstavitev. Hvala lepa za to, da ste vaše poročilo letos eh, osredotočili na prevoz na dolge razdalje. Eh, podali ste nekaj kazalnikov in eh, predstavili napredek pri dosegi ciljev. Zanima pa me, kako evropska politika vpliva na prevoz na dolge razdalje. Govorili ste o letalskem sektorju. Zanima me, katera eh, oziroma kakšne so prizadevanja letalskega sektorja na področju boja proti podnebnim spremembam. Govorim seveda o znižanju toplogradnih plinov. Niste govorili o zmanjšanju hrupa in vplivu prevoza na dolge razdalje eh, na povzročanje hrupa. Vsi so eh, spregovorili tudi o mobilnosti v mestih. Sama sem poročevalka eh, za to poročilo, ki ga pripravljamo. Zanima me, katere ukrepe bi morali sprejeti v tem trenutku, da bi izboljšali okolje v mestih kajti vemo, da onesnaževanje pogosto eh, krepko preseže eh, zgornjo mejo. In zanima me, kako bi lahko zagotovili eh, resničen in omejujoč načrt za znižanje emisij v mestih. Kaj menite o različnih inovacijah, recimo določena mesta uvajajo eh, dan brez avtomobilov, recimo nedeljo brez avtomobilov, ali to res vpliva na eh, izpuste? Danes si prizadevamo za zeleno logistiko ali ne bomo z tem ogrozili delovna mesta. Kolegica je govorila tudi o političnih odločitvah. E, dolga leta se je industrijska politika osredotočala na avtomobile. E, danes temu ni več tako. Danes e, govorimo o Eh, mestnem prometu in tako naprej. Torej, prišlo je do določenega preobrata. Kaj menite o Junkarjevem načrtu? Kaj ti obstaja velik problem in zanima me, kakšno je vaše mnenje o Junkarjevem načrtu. Hvala lepa. Hvala lepa, Peter Lundgren. Eh, eh, Hvala lepa, predsednik govorimo o okoljskih učinkih prevoza na dolge razdalje. In mislim, da je čudno, da ne uporabljamo okoljskih avtomobilov, kot to imenujemo na švedskem, uporabljamo okoljske tovornjake. Veliko več tovora se lahko spravi na manjše tovornjake. Tudi sam sem delal kot voznik tovornjaka. In veliko neumnih sistemov imamo, neizkoriščenosti prostora na tovornjakih. Pri nas eh, na švedskem uporabljamo velike tovornjake že zelo dolgo časa. Kar se tiče okoljskega vidika, je seveda najbolj smiselno, da tovornjake naložite, kolikor se le da. Seveda nimajo vse države enako infrastrukture kot mi na švedskem imamo cestno infrastrukturo in lahko uporabljamo te velike tovornjake. Vem, da veliko držav tega nima. V Nemčiji pač naprimer ni možno uporabljati velikih tovornjakov v manjših mestih. Na avtocestah pa s tem ni težav. Nekateri tovornjaki so dolgi 30 metrov in lahko imajo nosilnost 70 ton. Seveda pa je potrebno potem ko prispete do terminala, tovor tudi razložiti. Včasih postajajo težave na manjših cestah, vendar pa od točke A do točke B, dolge razdalje. Tukaj je najbolj smiselna okoljska rešitev, da naložimo tovornjake, kolikor se le da, da uporabljamo velike tovornjake. In tako bi potem imeli manj vozil na cestah. Manj vozil, ki bi bili konkurenčni, kar se tovora tiče, manj konkurence torej. In to bi si bilo potrebno gledati. Mar to počnemo, poskušamo raziskati možnosti, da bi spravili več tovora na isti tovornjak in bi tako dobro vplivali na okolje. Tako sedaj pa še sam. Potem pa bomo končali z vprašanjem, potem pa imeli možnost odgovoriti. Cilje ki ste jih imenovali na začetku, da bi 60 odstotkov znižali do leta 2050. Prav po cestah to se dobro sliši, vendar pa, kdor ne stori prvega koraka, ne bo storil tudi ne drugega in tretjega. Zato potrebujemo kratkoročne cilje in mi v našem odboru smo bili vzorni na točki, ko smo v beli knjigi se odločili, da bomo se zadovoljili da se ne bomo zadovoljili s cilji 2015-2030 komisije, temveč da želimo do leta 2020 znižati emisije za 20 odstotkov tudi na področju prometa. Zanima me, kako vi gledate na to, kako bi lahko to storili, če bi se ustrezno usmerili v Evropi. Ali bomo dosegli cilje na prometnem področju do leta 2020 in tudi v drugih sektorjih, to je zanimivo. In potem druga točka. Omenili ste o urbani mobilnosti po vaših analizah vemo, da v mestnem prometu poskrbi promet za 70 odstotkov vseh podnebno škodljivih emisij. devetdeset odstotkov vseh poti z avtomobilov je krajših od šest kilometrov in seveda se sedaj sprašujem, kako je možno, da v mestnem prometu se ne ukvarjamo s to težavo. Junkerjev načrt cilja na to, da bi odločila podjetja, podjetništvo. Potem se seveda ne bo nič spremenilo. Bi lahko morda v Junkerjevem načrtu vključili tudi podzemne tramvajske povezave v mestnem prometu. In če ne, zakaj ne? Sicer bomo zamudili in zgrešili ciljem pri tovornjakih. Tu me tudi zanima. Govorimo o osebnih avtomobilih. Videli smo, kaj je politika storila s cilji, ki smo se jih zadali. Slišali smo, da se avtomobilska industrija vse čas uči in se pritožuje in doseže cilje dve leti prej, kot so naši roki, ker eh, zelo močno lobirajo. Lobiji so zelo dobri. Vendar pa to je zgodba o uspehu. Zakaj to ne bi uporabili tudi za tovornjake? ne gre samo za velike tovornjake, ki so domnevno bolj ugodni, imajo tudi pomagljivosti. Zakaj nimamo cilje torej tudi za tovornjake, za zniževanje emisij? Tukaj so emisije zelo, zelo visoke. Komisija politika pa moči. Imate razlago, zakaj tega ni? Vam lahko pomagamo, pripravljeni smo na to, kajti belo knjigo imamo. Morda bi o prometu s tovornjaki lahko podali tudi kakšno pripombo. Jasno je, da je promet na daljše razdalje pomemben in če ne bomo tukaj imeli ciljev za tovnjake, ciljev ne bomo dosegli. O zračnem prometu ste že govorili. Lahko povem, da so emisije v zraku 3-4krat škodljive še kot eh, tukaj na zemlji, vendar pa zračni promet še vedno subvencioniramo s 30 milijardami na leto, ker kerozin ni tako obdavčen kot drugo gorivo. To morajo potem financirati naprimer potniki na železnicah. Zato bi Torej, če ne bi bilo subvencij, bil eh, letalski moment manj ugoden od železniškega. Potem tudi bio zgodbe, to ste predstavili, vendar pa v povezavi tudi z električnimi avtomobili. To se mi zdi dobro, to vaše stališče. Vprašanje pa je, če bi električne avtomobile imeli, če se peljajo, ne porabijo nič. Če pa imamo življenjski cikl, proizvodno, uporaba, reciklažo, potem po mojih informacijah so električni avtomobili slabši v življenjskem ciklusu kot običajni avtomobili. In zvezdni urad v Nemčiji mi je dejal, da če imamo električne avtomobile, že, ki jih že imamo na trgu, če bi lahko porabo še za 25 odstotkov zmanjšali, kako bi to se odražalo na življenjski ciklus? To so moje vprašanja. Zadnji sem bil, sedaj pa čakamo na vaše odgovore. Thank you for the 96 questions. Hvala lepa za 96 vprašanj. Skušal bom nekoliko zmanjšati število vprašanj, ko ne bom odgovarjal na vsako posamezno, ampak jih bom združil skupaj. Če bom kaj zamudil, izpustil, pa prosim, me na to upozorite. Pri prvem nizu vprašanj je šlo za urbano okolje. In mislim, da so razlogi seveda ustrezni. Naj poskušam odgovoriti takole. To je tudi odziv na pripombe francoske strani. Katere ukrepe bi potrebovali v mestih, če vidimo, če si ogledamo urbani sistem, je precej zapleten in dejal bi, da nimamo enostavnih rešitev 1, 2, 3, A, B, C, kot morda to včasih sporočajo določeni svetovalci. Veliko ukrepov je kompleksnih in stara srednjeveška mesta kot bruš tej državi so zelo drugačne od umeje na švedskem, na primer. Torej, vse je odvisno najprej od infrastrukture, ki jo imamo, od dinamike mesta in kako se je vse skupaj razvijalo s časom. To je torej zelo pomembno. Drugič, če pomislite na število mest v Evropi, ki jim gre dobro pri premiku na bolj trajnostne oblike prometa, v zadnjih dveh letih sem imel veliko zadovoljstvo, da sem živel v Kibnavnu, kjer je več kot 82 odstotkov celotnega prometa v mestu, pravnega s kolesi 42 odstotkov in približno 40 odstotkov z javnim prevozom ali hojo. To ni posredovanje samo v en element, to je celoten sistem, ki se je razvil, ki je na voljo kolesarske steze, ki so dobro opremljene, ko sneži, v Krbnhavnu najprej počistijo kolesarske steze to je sistem v podjetjih in organizacijah, kjer je popolnoma običajno, da direktor ali kdorkoli drug pride v službo s kolesom. Potem se lahko oprha, dobi ustrezno parkirišče za kolo, torej vse skupaj je tudi zelo dobro povezano z, javnim, prevoznim, z javnimi prevoznimi sredstvi. Obstajajo tudi avtomobili, vendar pa na drugačen način. To je dober sistem in če se ogledamo javni prevoz. Potem vidimo veliko primerov v Evropi, kjer imamo enak tip investicij v javni prevoz, rezultati pa so drugačni. Gre za načrtovanje na najboljši možni način glede teh sistemov, da bodo vanni učinkoviti. Torej vse to, kar bi potem ljudi navdihnilo, da bi te sisteme uporabljali. Krbenhavn, govorim iz lastnih izkušenj, je zelo, zelo dober primer. tukaj, če želite priti na letališče iz železniške postaje ob parlamentu, veste, kako težko je to dosegljivo. Naslednje leto bo boljše, da vem. Torej, urbana okolja, to je kompleksni sistem. Drugič, vpliv dizelskih avtomobilov na urbana področja je zelo velik, to je dejstvo. In zato moramo pomisliti tudi na to, kdo spodbuja dizelsko gorivo, dizelske avtomobile za mestna področja. To ima opravka z grevnimi sistemi, z okoljskimi subvencijami, ki so škodljive ali pa tudi ne. Ma pa to opravka tudi z navadami, običaji. Če govorim iz lastnih izkušenj, v Belgiji je dizelsko gorivo skoraj da že kar standard. tako da spet torej je potrebno se lotiti kompleksnosti sistema. Tako, sedaj pa še k drugim vprašanjem. Cenovni mehanizmi, ki se uporabljajo na splošno v sistemu prometa in mobilnosti, lahko imajo velikanski vpliv na rezultate. Poznamo zgodovinski primer Londona s cenovnimi mehanizmi, če znižate število avtomobilov za ne tako veliko, lahko zelo vplivate na sistem mobilnosti v mestu. Če pa imate potem inteligentne mehanizme cenovnih sistemov, potem to lahko ima velikanski vpliv na promet in mobilnost. Če to preusporedite po dnevu, kdaj ljudje uporabljajo določena prometna sredstva, potem ima to lahko še večji vpliv. Če pa to potem storite na drugačen način v različnih sosedskah, to postane pa zapleteno. Morda bi lahko odigrali določeno vlogo tudi čezmejno, se usklajevali pri uporabi teh sredstev. In tukaj se sedaj dotikam že čezmejnega vidika veliko od vas je o tem govorilo. Naj podam jasen primer. Omenil sem Köbenhavn kot odličen primer. Tukaj je samo 900 km. Če želim eh, z vlakom, moram v sabo vzeti tudi pižamo. To je seveda neverjetno. Vem, gradijo tunel v naslednjih letih pozgrajen, vendar pa čezmejna infrastruktura je pomembna. Tako se lahko potem ljudje odločajo za različne izbire jim ni potrebno se odločiti za točno določeno prevozno sredstvo. Tukaj bi potrebovali več prizadeva na evropski ravni. Jasne usmeritve. Ali imamo celovit načrt za Evropo, ki velja samo za promet? Ne, ne, mislim, da ne. To velja za infrastrukturo, za povezave, ki jih ni in ki ne lajšajo in omogočajo večje učinkovitosti. Potem pa še nekaj posredovanj, ki so se osredotočale na to, ali ne bi mogli biti bolj učinkoviti, naj se gre za velike tovornjake ali pa letalske poti, ki bi lahko bile bolj učinkovite. Mislim, da smo si ne samo v tem poročilu, temveč tudi v drugih ogledali potencial za večji izkoristek, kar se učinkovitosti tiče. Če želimo znižati za 60 odstotkov, potrebujemo vsa potencijalna sredstva, tudi takoj za premik v pravo smer. Dve stvari pa sta ključnega pomena. Izogniti se moramo naložbam v nekaj, kar nas potisne v trajnostno netrajnost. Če želimo doseči cilje, ki smo si jih zadali, In to pomeni, da se osredotočimo finančno, tehnološko na te cilje do leta 2030 in 2020, potem bomo kapital namenili starim sistemom in ne bo dovolj sredstev za tranzicijo do 2050. Tukaj morajo politike odigrati svojo vlogo, v povezavi z zasebnim sektorjem, tako da bomo zagotovili, da so naložbe, ki jih imamo, ne samo ustvarjale učinkovitost v zaprtih sistemih, temveč odprle nove poti tudi v bolj dolgoročne cilje. In oboje ni vedno združljivo. To je pomembno sporočilo, ki ga želim posredovati. Ko govorimo o alternativnih gorivih in vozilih, potem se to navezuje tudi na to, kaj bolj osnažuje vlake ali kaj drugega. Seveda je odvisno od učinka, ki ga imamo. Če gledamo proizvodno električne energije za električna vozila in če to proizvajamo na umazan način, potem seveda to ni ugodno za okolje. Tudi vlaki, tudi pri vlakih je podobno pri topogrednih plinih. Pri lokalnih virih je to druga zgodba, vendar pa na splošno pri topogrednih plinih in emisijah je to popolnoma jasno. Prav tako imamo poročila o posredni spremembi uporabe zemljišč in vplivu biogorev, ker smo prišli do zaključka, da biogoriva imajo potencial za prispevanje k rešitvi, vendar pa če tega ne počnemo na ustrezen način, potem je težko se uravnotežiti. Torej potrebno je vse skupaj dobro, dobro oceniti, to je ključnega pomena. Kar se tiče priložnosti za Evropo, in za tehnologijo, za pot v prihodnost, pa naj se gre za učinkovitost, glede velikosti. In gospodu Lundgrenu bi rad povedal, da imamo precej prepričljive analize, da bi tudi zmanjševanje v urbanem okolju lahko pomenilo večjo učinkovitost, če se to počne na ustrezni način. Torej, oba konca spektra sta pomembna. 25 odstotkov raziskav in razvoja v Evropi, gre v avtomobilsko industrijo in promet. 25, to je velikanska vsota. Torej, fenomenalne vsote sredstev, tako zasebnih, kot tudi javnih in javno zasebnih sredstev, namenjamo temu sektorju. Izziv za Evropo pa je, da to počnemo dolgoročno, temi trajnostnimi cilji v mislih. Kot veste, je sedmi okoljski program EU, nekaj, kar ima vizijo do leta 2050 doseči nizkoglično gospodarstvo, krožno gospodarstvo in ekosistemsko odpornost. Izbire na področju prometa bodo ključnega pomena za to, ali bomo te cilje dosegli ali ne. Potem nadalje, izziv, ko investirate v prometne transportne sisteme, je, da bi uporabili določene smernice. Ali določena politika znižuje to progledne pline, ali povečuje očinkovitost virov in ali povečuje kakovost ekosistemu. Te kriterije imate, tukaj lahko po Junkerjev načrtu si ogledate javno porabo tudi na ravni držav, vendar pa političnih izjav, dovolite mi, ne bom podajal, kar se tiče te agende, to ni naloga naše agencije. Številke pa kažejo, kam bi bilo potrebno usmeriti naložbe. Prav tako mislim, da vas je nekaj omenilo hrup. Pripravili smo prvo poročilo o hrupu. Decembra. To je težavno vprašanje. Ni prav veliko podatkov, tudi kakovost ni enaka povsod, vendar pa še prav posebno na urbanih področjih sta hrup in promet tesno povezana. In spet, lahko in popolnoma jasno izbiramo, kar se tiče uporabe tehnologije na cestah vozil proti hrupno zaščito. In tukaj vas je nekaj omenilo tudi prostorsko načrtovanje, to se že tika tega. Veliko stvari na področju prometa se začne s prostorskim načrtovanjem, s prostorskim širjenjem. In mislim, da je tukaj tudi potrebno kaj postoriti. Zračni promet, letalski promet, veliko vas je govorilo o tem. jasno je, da je to mednarodno, če že ne globalno vprašanje in vsi bolje kot jaz verjetno veste, da je to težavno vprašanje, kar se tiče razprave o čezatlantski razpravi, pa tudi razprave o srednje bogatih državah in državah BRICS. Pričakovanje pa je tako, da bo letalski promet v naslednjih desetletjih, če se nič ne bo spremenilo, gromozansko naraslo 3,5 do 4 krat. Kar pomeni, da če ne bomo spremenili učinka letalskega prometa na podnebje, pa tudi na druga okoljska vprašanja, da bo to postalo težko vprašanje, da bo težko doseči cilje, ki si jih je Evropa in ki si jih je svet zadal, kar se tiče zniževanja toplogrednih plinov enako velja tudi za ladjastvo. Tukaj se v veliki meri ukvarjamo staro tehnologijo, ki je postala bolj učinkovita, vendar pa verjetno bo preboj prišel strani novih tehnologij. In vemo, da je nekaj najbolj inovativnih podjetij v Evropi takih, da eksperimentira z novo tehnologijo, tudi kar se tiče motorjev za velike ladje. Torej, tudi tukaj je nekaj pomembnih vprašanj. Morda še nekoliko provokativno. Nekateri ste dejali, da je že skoraj da aksijom, da se bo promet povečeval. Mislim, da bi bilo nespametno na podlagi naših analiz vzeti zagotovo stran popraševanja in ne izboljševati ponudbe infrastrukture. Torej. Imamo precej prepričljive študije, ki kažejo in ponazarjajo, kako bi določeno preprosto dobrino premikali med državami globalno po svetu in če se ogledamo eksternalizacijo vidike pri mobilnosti, potem so ti predvsej znatni. Če se ogledamo evropsko in globalno proizvodno verigo, potem so tudi cene pomembne. S tem ustvarjamo tokove za mobilnost. In da ali boste dobro, pa sedaj to je pomemben del gospodarstva. In boste gospodarstvo to odozeli. Ne, ne, Enako prepričuje študije imamo, ki ponazarjajo, da lahko imamo drugačne sisteme organizirane mobilnosti, ki tudi ustvarjajo zaposlovanje, ki ustvarjajo manj zunanih vplivov za vaš sistem, tako da je potem neto bilančna vsota vsega pozitivna. Tako da si moramo bolj podrobno gledati tudi stran popraševanja, če želimo trajnostno načrtovati. Tako, to je vse. Vem, da sem nekaj bolj podrobnih vprašanj izpustil, bi vas pa seveda povabil, da eh, se o tem pogovorimo dostansko. Emisije za tovornjake, dobro, moramo povedati, da mi ne ustvarjamo politike. Vemo, da tukaj še nimamo ciljev. Kar se tiče prometa in okolja, imamo politike, ki imajo pozitivne rezultate, če so ambiciozne, če so ciljne, če imajo cilje in če se dobro izvajajo. Torej, jasni cilji so eden sestavnih delov politik, ki potem prinašajo jasne učinke. Naj dodam še nekaj. V današnji politiki je to zelo pomembno. Učinki so na treh ravneh. Najprej okoljski vpliv, potem vpliv na zdravje in na tretji ravni konkurenčnost, inovacije, patenti, vse to. Eko inovacije so tiste, ki so od leta 2008 v EU od začetka krize zrasle od 2,8 do 4,8 milijonov delovnih mest od leta 2008 smo tukaj naredili največji preskok, to je izvozni trg za Evropo, torej prednosti so na treh ravneh in to je pomembno za evropsko družbo na splošno. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Brojnings. To je bilo zelo dobro, sedaj imamo nove elemente za našo politično razpravo. Še vedno, seveda niste politiki, ne pripravljate politik, vendar pa komisija je tudi tukaj. Bodite prepričanju to so si, si vse to zabeležili in upamo, da bomo sredstva namenili za prave stvari. Hvala lepa, da ste bili tukaj. Gotovo bomo v prihodnosti se še kdaj pogovorili o tem. Eno vprašanje? Gospod Brinings je želel podati pripombo, da pa ste ga potem ustavili, stovnjaki da bomo naslednjič potrebovali dve uri za to predstavitev. Morda bi to lahko tudi upoštevali. Da, da, z velikim zadovoljstvom to bom storil. In to je predlog z vaše strani, odlično. Tudi sam sem pomislil na to. Dobro, sedaj pa smo se strinjali naslednjič, boste dobili dve uri več časa. In sedaj bomo dobili še en odgovor. I just want... Damo mu še eno minuto. Da, torej, želim povedati samo to. Če imate še kakšna bolj podrobna vprašanja, kar se tiče poročila o prometu in okolju, potem stopite v stik z našo agencijo. Odgovorili vam bomo v streznem času na podlagi naših podatkov, naših analiz. Prosim, torej, stopite v stik z nami, če, če mislite, da je to potrebno. Also, wir kommen dann zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt. Ko, naslednja točka na našem dnevnem redu gre za nadzor nad izvedbenimi pooblastili komisije, kar se tiče varnosti v letalstvu. Gospod Onidi, pozdravljeni. Direktor GD MUV. Gospod Onidi, prosim, beseda je vaša. Tile tri je tukaj spredaj, prosim, bodite tiho ali pa odidite iz dvorane. Nič ne slišimo. Ja, ja, nun sind die anderen schuld, da hast du völlig recht. Ja, das ist ein paar Druge Krivi. Mhm. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Good uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, in dobr dan sem skupaj. Varnost je dejansko zelo resno vprašanje. Hvala za to priložnost. Tu gre za področje, ki je novo v Evropski uniji, gre za nove pristojnosti, ki so bile razvite po 11. septembru. Gre pa tudi za nove pristojnosti, ki temeljijo na preprostem zakonodajnem okviru in tukaj govorimo o, namreč o samo eni uredbi in zato smo danes tukaj gre za uredbo, ki se redno posodablja z izvedbenimi akti, pri katerih ima parlament pomembno ulogo. In samo nekaj besed, preden predam besedo Karlosu Mestre, ki bo govoril bolj podrobno o tem. Uredba se je izkazala za prožno sčasoma se je prilagajala spremenjajočim se razmeram. Na tem področju se namreč razmere zelo hitro spreminjajo. In dokazali smo, da na podlagi tega okvira smo uspeli zagotoviti varnost letalskim potnikom. In to smo naredili z nizkimi stroški in to je bil vidik, ki ste nam ga vedno omenjali. Parlament je v vseh teh letih, ko so se razvijala ta pravila, je bil torej vaš čas zelo koristen na tri načine. Prvič, kar je pritiskal na nas z vprašanjem o sorazmernosti ukrepov, torej ukrepi so potrebni, morajo pa biti tudi sorazmerni z tveganjem. Potem poudarek na tehnološke vidike, tako da kar najbolje izkoristimo novo tehnologijo in eh, poenostavimo zadevo ter znižamo stroške novih ukrepov. In tretji vidik, smo v situaciji, ko imamo preprosta pravila, ki jih lahko lahko razložimo potnikom in jih lahko tudi izvajajo varnostniki in nacionalni organi. Mednarodni kontekst je seveda ključnega pomena. Varnost je ravno tako o, mednarodna, kot je letalstvo mednarodno in to je eno izmed področji, kjer je sodelovanje z partnerji, recimo ZDA na najvišji ravni, ne samo pri prometu, ampak nasplošno. In mislim, da ste prejšnji teden obiskali Washington in verjetno ste sami se prepričali o stopni sodelovanja in medsebojnega priznavanja pravil, ki se izvajajo na obeh straneh Atlantika. To ne zadeva samo Evropske, eh, Združenih držav, ampak tudi druge pomembne partnerje, kot sta Kanada in Avstralija recimo, pa tudi druge države po svetu, ki potrebujejo našo pomoč pri pripravi boljših varnostnih pravil. Uporabljajo se ne samo pri potnikih, ampak tudi pri tovoru. Tukaj je pri tovoru je sodelovanje še močnejše. Tam imamo popolno uh, vzajemno priznavanje eh, varnostnih postopkov. In sedaj besedo predajem Karlos, ki vam bo orisal okvir. Buda. Najlepša hvala in dobro dan sem skupaj. Pripravili smo prezentacijo. Če mi bo uspelo. Skušal bom biti hiter, tako da bom pustil nekaj časa za vprašanja. Prikazal bom instrumente in metodologije, ki jih uporabljamo pri letalski varnosti. Na začetku se moramo vprašati, kakšne cilje sploh želimo doseči. Temeljni namen je zaščita civilnega letalstva proti vsakim um, dejanjem umešavanja in uh, pravna, to je pravna podlaga in v povezavi seveda z tem, kar počnejo države, članice v povezavi z IKE, uh, IKO. Želimo vzpostaviti skupna pravila, ki jih izvajo vse države članice, tako da bi to lahko tudi spremljali z ustreznimi skupnimi organi eh, med komisijo in državami članicami. Ti standardi so višji, kot so standardi IKA. Stroži so in bolje se izvajajo, tukaj pa gre tudi za boljšo koordinacijo in to je ena izmed temeljih kamenov našega sistema. Pomembno je tudi, da usklajenost z regulativo EU je avtomatično visoka in je tudi v skladu z standardi ICAO. Osnovna struktura našega sistema. E, temelji na uredbi 300 e, skozi 2008 to je osnovna uredba parlamenta in sveta. In potem seveda so še izvedbena in dodatna pravila. Posebnost pa je, da čeprav glavnina eh, uredb je javnih, obstaja del, ki je vključen torej ki, za katerega obstajajo neke omejitve in tudi dodatki, ki so zaupni. To je osnovna struktura, pravna struktura našega sektorja. Tukaj pa vidite eh, bolj podrobno strukturo. Osnovna okvirna uredba zagotavlja ključna načela sistema, namen, potem kateri so osnovni skupni standardi, ki se uporabljajo v Evropski uniji, instrumente in programe na nacionalni ravni. Potem pa imamo tudi seveda inšpekcije, pa možnost priznavanja standardov v državah, ki niso članice EU in to je ena izmed glavnih karakteristik sistema ker imamo skupna pravila v 28 državah članicah, pa tudi v članicah EEA, tako zagotavljamo en območje eh, varnosti na enem mestu. In to je zelo pomembno, kaj ti tukaj gre za lažje postopke, pa tudi za uh, velik prihranek. Zakaj? Zato, ker imamo samo en nadzor, ki se izvaja na prvem letališču in če se potem premaknete v drugo letališče na tem območju, ni, ni potem več nobenih pregledov in to zelo olajša delo in tudi uh, vodi v prihranke. Pravila so bolj razvita v dodatnih aktih, to je uredba 272 skozi 2009 in potem obstajajo še mm, različni vidiki tukaj. Ta uredba vsebuje eh, torej, metode nadzora, ki so tukaj določene. In potem imamo tudi izvedbena, izvedbene akte, ki se ukvarjajo s tem, kako se te metode izvajajo in eh, zelo nakratko okvirna uredba in dodatni akti določijo, zakaj je treba stvari narediti in kaj je treba narediti. Izvedbeni akti pa določajo, kako je treba to izvesti. Vidite, da obstaja del uredbe, ki ki je vedno, uh, za katero obstajajo omejitve uh, in ki je zaupan. Kako je vse skupaj sestavljamo? Tukaj izhaja iz odbora, se izhaja iz dela odbora za varnost v lete, letalstvu. Ovo delo opravlja od leta 2011, popravili so uredbo 2010 skozi 774 tukaj nekaj pra, mm, primerov, recimo posodabljanje seznamov, eh, eh, mm, pošte in tovora, potem imamo tudi deležnike, ki uh, um, prispevajo k olajšanju celega dela. Tukaj vidite, da celoten sistem smo vključili tudi deležnike. Že v uredbi 300 skozi 2008 smo vključili um, neko svetovalno skupino za varnost v letalstvu, kjer so sodelovali tudi deležniki, ki je pomaga komisiji in to tukaj gre za, potem imamo še skupino SAGAS, ki je ekspertna skupina, um, in tukaj imamo veliko deležnikov, imamo izdelovalce, pilote, eh, letališča, eh, letalske prevoznike, mm, torej številne deležnike, ki jih zanima ta proces in lahko sodelujejo v Eh, v pripravi eh, te uredbe, v posaditvah eh, uredbe. SAGAS zagotavlja mm, strokovna mnenja komisiji in na svete komisiji in iz praktičnega vidika skušamo poenotiti delo, ki ga počne odbor in SAGAS, zato da bi si zagotovili, da stvari opravljamo učinkovito, da upoštevamo prispevek deležnikov, ki nam povejo, kaj se jim zdi, kakšne so prednostne naloge ali pa se odzovejo na predloge, ki jih pripravljamo in o katerih naj bi razpravljal odbor. Pomembno je tudi, da, je, da sistem temelji na načelu, varnosti na podlagi treganja, tveganja. Tukaj vidimo torej, kakšni so cilji glede na tveganje in pristop je ključnega pomena, kaj ti gre za to, kako se upravlja tveganje. Sistem, ki bi se skušal izogibati tveganju, bi ustavil delovanje sektorja in kajti bil bi preobsežen in na, oko, na koncu ne bi dal pričakovanih rezultatov. Zato smo v preteklih letih razvili zelo jasno metodologijo ocene tveganja, ki so upravljene na evropski ravni. To je proces, kjer mm, sodelujemo z različnimi službami v komisiji, kot ampak tudi z nacionalnimi obveščevalnimi službami, pa s službo, ki je del IES in tudi z službami, ki sodelujejo znotraj odbora. Ta proces potem vodi v analizo uh, tveganj, kakšno je mm, realno tveganje in potem nam to omogoča, da se odločimo, kako se bomo odzvali. To odziv mora biti trajnosten, to je tudi ena izmed knjig, ključnih uh, karakteristik. Ne moramo se odgovarjati na um, kratkoročna tveganja, te, na ta se odzovemo z kratkoročnimi ukrepi. Ukvarjati se moramo z tveganji, ki so verodostojna, strukturna. In z njimi se moramo spopasti na trajnostni način. Uh, v, v tem procesu um, smo delali zlasti pri oceni tvegan potnikov in pri uh, pri oceni tveganih eksplozivnih teles. Primer rezultata te študije, te ocene na um, torej na, um, nad nadzorom potnikov. Tukaj je, je treba seveda uh, se odločiti med, um, varnostjo in, uh, um, med varnostjo potnikov in pa tudi um, torej tokom potnikov. Tukaj potrebujemo sorazmirne ukrepe, to je ključnega pomena. Potreb, zagotoviti moramo, da je varnost zadovoljena in da se odzivamo na verodostojna tveganja. To so primiri, ki smo jih eh, nedavno, eh, ki smo jih ne, pač nedavno eh, določili, recimo tekočine v prtljagi in vse delo, ki smo ga opravili za to, da bi mm, umaknili te tekočine to tveganje uh, povezano s tekočinami. In uh, torej opravljamo eh, skrining in sedaj tudi to smo vse olajšali in sedaj lahko v prtljagi na krovu recimo ne, uh, lahko nesete um, um, tekočine, ki ste jih kupili v duty free shopih in upamo, da bomo kmalo lahko sploh umaknili to prepoved. Potem primir je so. Eh, recimo nekovinska tveganja od 1. marca tega leta bomo izvajali dodatne ukrepe pri pregledu, zato da bi povečali možnost eh, zaznavanja takih tveganj. Naslednji pomembni vidik eh, je, da ne predpisujemo metod, ki jih je treba upravljati. Mi nudimo kombinacijo različnih metod in posamezno letališče se odloči, eh, kaj bo uporabilo. Torej, skušamo biti prožni, kolikor je le možno, do vseh partnerjev. Potem še eden primer zadeva tovor. Leta 2010 je bila pošiljka z eksplozivi v nekemu tiskalniku in to je je pokazalo, da resnično potrebujemo ukrepe za take vrste tveganja. Od leta 2010 smo delali na tem, da bi zagotovili sistem, sistem v Evropski uniji in tudi za tiste lete, ki prihajajo v Evropsko unijo, da se eh, torej pregleda tovor ali pa da prihaja iz varnih virov. In tako smo oblikovali sistem, ki se imenuje ACC3 to je vsak prevoznik, ki prinaša tovor v Evropsko unijo izven Evropske unije, mora imeti, mora, torej imeti neko potrbilo, da izvaja zahtevane varnostne ukrepe in da so bili podvrženi neodvisni oceni. To delo zagotavlja tudi potrebo po konstruktivnem dialogu z našimi partnerji iz celega sveta, zato da bi zagotovili, da izvajanje ukrepov lokalno izven Evropske unije, da bi doseglo tako raven, ki bi bila v skladu z našimi standardi. In potem imamo tudi prizadevanje za uh, programe, tehnične programe, ki bi, se, ki, ki bi jih morali razviti. Potem tretji Tretji vidik zadeva tehnologijo. Kot sem že omenil, zakonodaja omogoča različne varnostne rešitve in redko določimo specifične eh, rešitve za specifično tveganje. Um, letališča uporabljajo rešitve, ki jim najbolj ustrezajo, glede na njihove um, razmere. Primer je uredba, ki smo jo sprejeli, kjer smo uspodbudili inovativne projekte ACBS to napreden eh, kabinsko, sistem napredne kabinske prtljage, ki bi omogočal olajšave potnikom, tako da bi lahko uh, v kabino prinesli tudi uh, um, računalnike odpa, zaprte in tudi uh, tekočine. Potem še eden vidik je uh, Eh, mednarodna perspektiva, kot sem že omenil, uredba vsebuje možnost priznavanja standardov v eh, drugih državah in eh, enotna točka je torej nekaj zelo pozitivnega. Eden izmed glavnih uspehov je vzajemno priznavanje varnostnih, varnostnih ukrepov za tovor in uh, ta ena varnostna točka za lete iz Združenih držav Amerike. Mislim, da je to nekaj res dobrega in uh, torej od, imamo pa tudi odprt dialog z ZDA in to bo še okrepilo ta sistem. ravno tako želimo razširiti ta, um, ta torej eno, eno kontrolno točko tudi za uh, potnike in upamo, da bomo to, da bomo to uh, razširili tudi na Kanado, pa tudi na države v sosedstvu, ki se zelo prizadevajo pri prilagajanju svojih standardov Eh, usklajevanju z evropskimi. Ravno tako si prizadevamo za zmogljivosti, zgradnjo zmogljivosti z IKAOM, torej za pomoč tretjim državam, tako da bi tretjim državam omogočili, da bi eh, razvili enake standarde kot v eh, Evropi. Kaj pa bodo nadaljni koraki? To so glavne značilnosti. Še naprej bomo razvijali ukrepe, eh, ki bodo temeljili na osnovi ocene tveganja in to je ključnega. Zato torej, da bi eh, zmanjšali tudi stroške, glede te kočin skušamo umakniti eh, prepoved seveda ne smemo kaznovati potnikov in, in njihova izkušnja mora ostati pozitivna in ne smemo torej odpreti ena vrata in zaprati, zapreti eh, drugih vrat eh, z pretiranimi kont, eh, kontrolami. Potem tudi na um, torej, kontrolni točki uh, skušamo izboljšati zadeve, tehnologija je prioriteta. Um, Torej, razviti moramo tudi uh, tehnologijo za uh, boljši pregled um, prtljage, ki se pelje, ki se odnese na, v kabino in potem pripravljamo tudi letalsko strategijo. S tem bi zaključil svojo predstavitev. Najlepša hvala. Ja, dank. Und dann... Najlepša hvala. Sedaj pa spet Vin van den Kamp. Graag... Najlepša hvala, predsednik. Besedo bi predal kolegu Džordu Bahu iz ELF. Naša prednost je, da smo bili prejšnji teden v Washingtonu in na široko smo se pogovarjali z agencijo za varnost v prometu. Šokiralo me je število oseb, ki dela v tej agenciji. 60 tisoč ljudi se ukvarja z varnostjo v prometu v tej agenciji. In zato bi sedaj zastavil dve vprašanj. 99,5 odstotkov ljudi ni teroristov. Želeli bi hitro in varno potovati. Kaj Kaj bomo to naredili z analizo tvegan? V ZDA smo videli, da obstaja neka predkontrola in Global Entry Program. Ali lahko kaj podobnega naredimo tudi v Evropi? To bi bila moja vprašanja. Ismail, jaz nimam nobenega vprašanja. Rad bi se zahvalil za predstavitev. Za predstavitev Evropske komisije te Nove tehnologije so zelo zanimive, kajti uh, vodijo uh, v precej bolj tekoča potovanja, hkrati pa ni ogrožena varnost. Rad pa bi nekaj podrobnejših informacij o tem naprednem svežnju ali kako se je že imenoval. Evropska unija lahko na ta način dokaže, da eh, sprejema tudi ukrepe, ki olajšajo življenje naših državljanov. Hvala lepa, Jackie Foster. Uh, Najlepša hvala in hvala za to predstavitev. Kot je kolega povedal, smo bili v Washingtonu prejšnji teden in videli smo vse, obiskali smo vse agencije in zelo produktivno je bilo. Sama sem bila originalna poročevalka za skupna pravila na letališčih in moja ideja je bila, da bi imeli to eno točko uh, pri pregledih in to je bilo zelo, to je komisija potem izvedla. In zelo dobro je, da se je komisija vključila tudi v te preglede na letališču in mislim, da je bilo zelo dobro tudi sodelovanje z nacionalnimi avtoritetami. To je bilo narejeno v dobrem duhu in kot veste, smo uh, eh, ICAO tudi vključili v skupna pravila. In številne države so to sprejeli. Mislim, da nasplošno deluje zelo dobro. Vendar pa ni vse dobro. Mislim, da bi poleg dela, ki ga opravljate, imam varnostne mi imam torej varnostne, um, varnostnike iz CIA in iz protiterorističnih organizacij in naše vlade tukaj igrajo zelo pomembno ulogo pri zagotavljanju varnosti um, potnikov in mislim torej, da je treba tukaj uh, pohvaliti vse. Mislim pa, da je vse potekalo zelo dobro. Nekaj vprašanj pa imam. Omenili ste tekočine. In moram povedati, da glede na razprave iz prejšnjega tedna, sem bila vedno, uh, vedno za to v redu. Imeli bomo tehnologijo in videli bomo, kaj se bo zgodilo. Nisem pa pripravljena dve uri čakati v vrsti za to, da bomo to pregledali. In mislim, da je tukaj še veliko dela pred nami. Američani mislijo, da je pred nami, gledajo nazadaj v tako, mislim, da vsi razumejo, kakšna je e, situacija in mislim, da moramo imeti bolj konkretne e, odločbe. Mislim pa, da je sedaj še nekoliko preuradjeno, da to ne bo delo. Nisem pa pesimistična. Potem pa kar zadeva varnostno točko, vse na enem mestu, da deluje, vendar pa ne, ne popolno. E, lahko bi delala med nekateri, delovala med nekaterimi državami, vendar pa je treba imeti še nek sekundarni pregled, če niste v šengenskem prostoru. Uh, greste skozi dvojno varnostno točko in pač na to smo se navadili, upamo pa, da se bodo stvari izboljšale. Mislim, da vse da se je počrto, da je narejen bil korak naprej in potem še zadnja točka. Eh, sama se zelo zauzemam za varnost, vendar pa je treba biti realistični. Ne moremo nadaljevati tako kot mm, doslej. In odprli, odprti smo. Eh, dobro je, da imamo znanstvenike in teh, da govorimo o tehnologijo, vendar pa je, so izkušnje potnikov obupne in se ne izboljšujejo. Teroristi postajajo bolj um, sofisticirani in zato je treba to vse upoštevati. Ključ je tukaj eh, torej ocena tveganja. 99,5 odstotkov ljudi ni teroristov. Vsi mi tukaj ne želimo um, raniti naših sosedov. In tukaj se je treba pogovoriti, kaj bomo s tem naredili. Ta sistem Eh, predhodnih kontrol, eh, ki dobro deluje v ZDA. Mislim, da je to prava pot. Države članice bodo morale razmišljati o tem. Ne pravim, da bomo to naredili po celi Evropi na začetku, kajti to je nekaj velikega. Vendar pa je treba to narediti država za država. Ampak če ZDA, ki so zelo ostri glede varnostnih uskrepov, vidijo, da je to morda prava pot naprej in ljudje želijo, to je prostovoljno, če želite več eh, informacij, če želim dati več informacij, pa bo potem možno hitreje skozi kontrolo, to je v redu, vendar pa uh, moramo najti boljši način za redne eh, potnike. Sicer bomo kmalo uvedli um, radarje za telo in treba je povedati, da če se, če se boste vrnili k nami, nam boste povedali, da študiramo različne načine, kako bomo ocenjevali tvega, tveganje. E, mi v, na, v, v Združenem kraljestvu se upravljamo z IRO, vendar pa vemo, da ni, niso vsi e, člani IRE in ne, torej ne pregledamo vsakega. Začeti moramo razmišljati drugače, to bi bila moja misel. Vendar pa najlepša hvala in seveda bomo imeli revizijo, govorili smo z um, komisijo in z EASO in e, zelo zanimivo bo, kako se bo razvijalo to delo. Vsekakor najlepša hvala, da ste prišli in e, zelo lepo je, da ste tukaj in da ste govorili z našo skupino. Hvala, Karima Deli. Najlepša hvala za to predstavitev. Imam pa vprašanje kako zagotoviti varstvo osebnih podatkov. Če je potrebno te podatke posredovati varnostni službi in to velja tako za tovr, kakor tudi za potnike, to je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je, ali novi pristopi na področju zagotavljanja varnosti. Um, zagotavljajo eh, tudi učinkovitost. In še moje vprašanje eh, glede eh, prtljage, ki jo nesemo sabo v letalo. Zanima me, kakšni so stroški novih pregledov te prtljake. In potem imam še eno vprašanje. Če pri pregledu prtljage ugotovimo, da ima gospod Juncker recimo v eh, kočku čokolado eh, in še kaj drugega, ali bodo potem ti podatki shranjeni, ali bo gospod Juncker prejel informacije, da so ti podatke shranili in za koliko časa. To je vprašanje eh, ki bi lahko osvetlilo, kako to konkretno deluje v praksi. Najlepša hvala, Jens Nilsen. Tak so mykje. Eh, Jeg skulle... Najlepša hvala. Zahvaljujem bi se za to predstavitev, bila je zelo dobra. Dobro bi bilo tudi, če jo dobimo še v elektronski obliki, da si jo lahko še enkrat eh, preberemo. Kad kakšno vlogo pa bo pri tem igrala eh, komisija in eh, kakšno eh, vlogo uradi v državah članicah. Imam pa že vprašanje glede same strategije. V našem odboru smo že prej razpravljali o tej temi. Gre za notranje lete. Na švedskem obstajajo pomembne povezave in uh, sicer uh, takšne, kjer je potrebno zagotoviti varnost uh, stavb, uh, nad katerimi potekajo poleti. Zastavilo se mi je vprašanje, v kolikšni meri je Švedska sama uh, odgovorna za zagotovitev varnosti. In uh, potem se je čez nekaj časa izkazalo, da uh, določene letalske družbe iz Estonije več niso mogle uh, leteti na Švedsko, ampak te odločitve ni mogla sprejeti Švedska, ampak jo je morala sprejeti Estonija. Evropska uh, unija pa sploh nima pristojnosti. Torej, kako so pravzaprav razdeljene te pristojnosti, če Evropska komisija reče, ja, to bo potrebno nadzorovati? in uh, če eh, Evropska komisija ugotovi, da določena letalska družba več ne sme leteti eh, na uh, določeni. Uh, na določeni progi, potem mora biti to nekje tudi jasno uh, zabeleženo, ampak sedaj pravzaprav ni jasne povezave. Nič se ne premakne. Najlepša hvala, sedaj pa George Bach. Hvala lepa. Ne imejte velikih pričakovanj, prosim. Zahvaljujem se za prispevek, ki je bil zelo zanimiv in imam dve ali tri vprašanja v povezavi z prožnostjo. Mislim, da ste povsem upravičeno opozorili na to, da morajo imeti države članice prožnost pri varnostnih pregledih. Ampak iz osebnih izkušenj vem, eh, da so zaradi tega eh, potniki negotovi, kaj ti, če obstajajo razlike med eh, posameznimi letališči, potniki pravzaprav več ne vedo, pri čem so. Torej, po mojem mnenju, eh, ta prožnost ne zagotavlja ravno nobenih prednosti. Torej, kje vi vidite prednosti te prožnosti? Nadaljne vprašanje pa je vprašanje zaposlenih. Izobraževanje, nadaljne izobraževanje. Eh, tako eh, pilotov, kakor eh, tudi zaposlenih na letališčih. Je tudi to prepuščeno državam članicam. Poleg tega pa imamo vprašanje tudi glede različnih deležnikov. Ukvarjamo se pogosto z študijami in analizami strani industrije. Eh, podajajo predloge, kako resno lahko vzamemo te predloge. Kako gledate na ta razvoj? Ali niso letališča v nevarnosti, eh, da bo njihova oprema, eh, v katero vlagajo, kmalo zastarela, mogoče že celo čez šest mesecev? Hvala lepa. Ja, ich habe mich auch nochmal auf die Liste gesetzt als. Tudi jaz sem se uvrstil na seznam, kot zadnji. Mene pa zanimajo tekočine, seveda. V odboru smo že imeli številne razprave in nihče nam eh, ni znal povedati, eh, kje je tisti najpomembnejši varnostni vidik. Mm, po našem mnenju je eh, to pomenilo bolj eh, subvencioniranje brezcarinskih trgovin eh, na letališčih. No in nekaj tekočin lahko vseeno nesemo s seboj na letalo in če potem se znajdejo na letalu trije teroristi in vsak seboj nekaj prinese, pravzaprav ta ukrep nima nobenega učinka. Za teroristični napad potrebuješ mešanico. Eh, recimo prašek lahko vzameš s sabo, eh, vodo kupiš v brezcarinski trgovini in potem imamo eh, možnost, da pripravimo ta strupeni koktejl. In če bi to storili novinari, potem bi bila to velika blamaža. Kje je kakšna analiza? Ali je bil to smiseln ukrep? ali pa ste pač eh, poskrbeli za nek odziv na dogodek, eh, ki se je pač zgodil. Ali imate kakšno analizo? Kaj ti zmeraj eh, znava nastolažite, ja, ja, imeli bomo preglede, ki bodo omogočali, da ugotovimo, ali se v tekočinah navaja kaj nevarnega. Torej, ali imate kakšno analizo ali pa ste pripravljeni priznati, ja, saj to ni imelo nobenega učinka, to je bila pač naša napaka. Zidran, Euni. Zdaj ste pa vi na vrsti. Also die Amerikaner hatten mir auch gesagt, das würde funktionieren. Američani so mi tudi rekli, da bi to delovalo, pravi predsednik. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa vsem za to dobro razpravo. Dejansko nimamo 60 tisoč zaposlenih in sistem v Evropi temelji na načelu subsidijarnosti. V veliki meri smo odvisni od držav članic in zagotavljamo temeljna pravila, ki eh, jih morajo spoštovati vse države članice. Izjema uh, je uh, le uh, načelo uh, varnosti eh, na enem mestu in tam izjemo predstavlja Združeno kraljestvo. V letalski industriji potrebujemo sistem eh, medsebojnega priznavanja in ta sistem mm, varnosti po načelu vse na enem mestu. V nasprotnem primeru bi na naših letališčih vladala zmešnjava. In to je tudi razlog za to, da celoten sistem temelji na uradih eh, držav članic, ki posredujejo podatke. In tudi glede obveščevalnih podatkov je imela gospa Foster eh, zelo prav, da še nimamo lastnih informacij, ampak informacije prijemamo z pomočjo eh, držav članic in ta sistem je izjemno napredoval, zahvaljujoč vsem državam članicam, ki eh, izmenjujejo informacije. Tako da je zdaj sistem zelo, zelo dober. skupaj z nacionalnimi organi sprejemamo najboljše možne ukrepe, ki jih lahko potem izvajamo povsod v Evropski uniji. Gospa Foster je zagovarjala pobudo, da bi imeli majhno skupino inšpektorjev, ki bi zagotovili, da se ukrepi ustrezno izvajajo pri čemer je potrebno zagotoviti določeno raven varnosti v Evropski uniji in sicer v sodelovanju z eh, nacionalnimi organi. Na ta način nam ne bo potrebno vzpostaviti vojske inšpektorjev, eh, kot se je to zgodilo na področju zagotavljanja jedrske varnosti. V veliki meri smo torej odvisni od držav članic. In na zadnje še različni ukrepi, ki ste jih izpostavili. pri eh, podpori potnikom. Vsekakor bo to potrebno eh, nadalje razviti v prihodni eh, strategiji za področje eh, letalskega prometa. Vsekakor bomo morali iti še dlje na področju vzajemnega priznavanja eh, Eh, v številnih primerjih sodelovanja s številnimi državami še nismo dosegli potencijala, ki bi ga lahko. Še zmeraj eh, je kar nekaj upiranja le temu, ampak eh, rezultati kažejo, da je to dober korak naprej, še zmeraj pa smo precej oddaljeni od minimalnih zahtev. Potem pa naslednja točka, vnaprejšnji nadzor, nekateri ste to omenili. To je zelo zanimiv koncept in to moramo vzeti resno, kajti eh, če bi imeli eh, ta vnaprejšnji pregled, vnaprejšnjo odobritev, potem bi to pokazalo, da smo eh, zelo resni, ko gre za vzajemno priznavanje in v sodelovanju z ZDA bi to eh, pomenilo velik korak naprej. Potrebujemo tudi dobro pripravo na letališčih. To bi izboljšalo uh, potovanje potnikov. In to je tudi nekaj, kar Evropska unija potrebuje v sodelovanju z drugimi državami, glede na izkušnje, ki smo jih zbrali. Drugič, tehnologija, številni ste zastavili to vprašanje. Tehnologija lahko situacijo izboljša, izboljša se lahko tudi kakovost pregledov, hkrati pa tudi izkušnje potnikov, kar zadeva tekočine. Gospod predsednik, lahko potrdim, da Ni bila neumna poteza, da smo sprejeli ukrep glede tekočin in eh, če je danes še zmeraj velja prepaved eh, v nas tekočin, eh, je to iz eh, utemeljenih razlogov. Edina napaka, ki smo jo storili, je, da smo obljubili datum, datum za ukinitev. To ni eh, bila dobra ideja. Ogledati si moramo možnosti, eh, ogledati si moramo naravo te grožnje in pa možnosti, ki jih ponuja tehnologija. To, kar počnemo na področju tekočin, eh, je, da se osredotočamo na cilj eh, ukinitve prepovedi vnosa tekočin na letalo, ampak najprej moramo zagotoviti, da bodo izpolnjeni določeni varnostni pogoji kot je dejala gospa Foster, bo najbrž potrebno, ko bo tehnologija pripravljena, eh, dati potnikom možnost, da se sami odločijo. Ampak zelo, zelo resni smo glede tega in redno prejemamo tudi zagotovila drugih držav, eh, ZDA, Avstralije in Kanade, da je ta prepoved potrebna kljub določeni eh, skeptičnosti, ki obstaja. Vloga jase, to je zelo resno vprašanje. Ravno kar smo eh, zahtevali pripravo študije, to, ta študija nam bo omogočila potegniti zaključke glede eh, vloge ASE na področju varnosti, ampak to je zagotovo zelo pomembna dimenzija našega dela. Na ta način bi lahko izboljšali splošen sistem, ki ga imamo. In na zadnje še pregled prtljage. Pregled prtljage, ki jo nesemo s seboj eh, na letalo in pa pregled eh, pretlage, ki jo oddamo, eh, seveda eh, gre tukaj za dve različni vrsti pregleda. Eh, kolegica je omenila škatlo čokolade oziroma steklenico konjaka. Ne, ne bomo ohranili teh podatkov, ne bo povezave med potnikom in vsebino prtljage, ampak imamo zelo dobro tehnologijo, za pregled eh, prtljage, eh, ki jo nesemo s seboj eh, na eh, letalo. Ta tehnologija se izboljšuje in eh, Sedaj naj bi eh, pregledali tudi eh, to prtljago eh, z vidika vsebnosti eh, eksplozivnih eh, teles. In potem je bilo zastavljeno še vprašanje eh, v zvezi z estonsko letalsko družbo, ki leti na švedsko. Eh, to, tega primera ne poznam natančno, ampak tukaj gre za varnost in glede varnosti imamo eh, sistem, eh, ne le EASO, eh, e ampak tudi evropski mehanizem za to področje, tako da bom to informacijo posredoval kolegu, ki je odgovoren za varnost in stopili bomo v stik tako z estonsko, kako tudi švedsko vlado, tako da bomo videli, kaj se dogaja, kaj ti običajno obstaja pretok informacij in če določena letalska družba predstavlja varnostno tveganje, so informacije takoj posredovane naprej. Hvala lepa. E, vsak, ki ni neumen, še ni pameten, ampak dobro bomo videli. E, nekoliko smo presegli čas, ki nam je bil na voljo. E, hvala lepa tolmačem. Eh, in eh, tukaj se bo kmalo pričela delavnica na temo Junkarjevega načrta. To delavnico organizira GD MOV. Eh, gre za delavnico odprtega značaja, prisostujete lahko tako poslanci, kakor tudi vsi ostali. Najlepša hvala še enkrat, Tomaš, še prav posebej portugalski kabini, ki jo poznam.